Uh, uh, Spoštovane kolegice in kolegi, se upravičujem za zamudo, se upravičujem gospod Depri, da ste morali nekaj trenutkov počakati, konkretno deset minut. Nekaj stvari sem imel za opraviti, iskreno se upravičujem gospodu Depreju, pa tudi drugim kolegicam in kolegom. Najprej bomo imeli predstavitev osnutka mnenja Žerarja Depreja, gre za vprašanje krepitve varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje državljanov Evropske unije in njihovih družinskih članov, ki uživajo pravico do prostega gibanja. Takoj bo dobil besedo gospod Deprej, potem pa se bomo začeli pogovarjati s tistimi poročevalci v senci, ki so tukaj. Gospod Deprej, prosim, da začnete. spoštovani gospod predsednik, spoštovani Klod, seveda sprejemam vaše upravičilo. Že na začetku jutra danes ne bi predstavil to točko, pa me ni bilo na seji, tako da se lepo zahvaljujem, da ste sprejeli to točko na popodanskem dnevnem redu. Zakaj gre, gospod predsednik? Gre za predlog uredbe, ki naj bi uskladil nekatere varnostne elemente osebnih izkaznic in pa dokumentov za prebivanje državljanov Evropske unije in njihovih družinskih članov. Namen te uredbe, in to mora biti jasno za vse, je predvsem zagotoviti upravičenost do pravic znotraj celotne Evropske unije. Kot veste, se državljani Evropske unije veliko premikajo po celotne Evropske unije in 15 milijonov evropskih državljanov živi v drugi državi članici, kot je njihova država članica izvora v, zaradi dela ali pa podobnega. Čisto jasni moramo biti, tukaj ne gre niti za to, da bi nadomestili obstoječe nacionalne osebne izkaznice z neko evropsko osebno izkaznico. Ne. Osebne izkaznice bodo torej ostale v nacionalni pristojnosti. Prav tako ne gre za to, da naj bi države članice ki nimajo to vrstne osebne skaznice, da izdajo to vrstno osebno skaznico. Ne, ta instrument naj bi harmoniziral nekatere konkretne varnostne elemente za osebne izkaznice tistih držav članic, ki jih izdajajo. Kateri so bili tisti vsebinski elementi, ki sem jih želel predlagati kot poročevalec kolegom in kolegicom v primerjavi s predlogom Evropske komisije? čisto jasno bi želel povedati, da sem želel upoštevati kar se da veliko predlogov Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, pa tudi Agencije za temeljne pravice. Upošteval sem tudi mnenje odbora FAM, tudi pri formulacijah. V tej uredbi bi želel poudariti, da to ni pravna podlaga za vzpostavitev evropske podatkovne baze biometričnih podatkov. Popolnoma jasni moramo biti, da to ni namen te uredbe. To je treba zapisati v ta zakonodajni akt. Drugič, prav gotovo ne bi smeli te uredbe uporabljati kot pravno podlago v neki državi članici za vzpostavitev nacionalne banke biometričnih podatkov. Če želijo nekatere države članice to storiti, se ne smejo v pravnem smislu opirati ali sklicevati na to uredbo, zato da to utemeljijo. Torej, ne more biti to pravna podlaga, tudi v tem primeru ne. To sem želel jasno povdariti in to sem predstavil tudi kolegicam in kolegim. Drugič, Želel sem okrepiti jamstva glede tega, kako se biometrične podatke zbira, sploh ko gre za otroke, mladoletnike in ranljive osebe. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak zelo jasno sem zahteval nekatera dodatna jamstva, poleg tega, kar je zapisano v prvotnem predlogu. Potem pa tretjič, želel sem zapolniti to, čemu bi rekel, vrzeli v prvotno besedilo Evropske komisije glede varstva osebnih podatkov. Izredno sem želel v določbe zapisati, da podatkov ni mogoče hraniti dlje, kot je potrebno, da se dejansko izdela osebna izkaznica največ en mesec. In če se biometrični podatki zapišejo v čip in se tam hranijo, potem je treba te osebne izkaznice uničiti. Prav tako je treba omejiti uporabo biometričnih podatkov, tako da se ne bi teh podatkov polastili. Ljudje, ki delajo za nekatere zasebne podjetja ali pa zasebne osebe, da gre tukaj pravzaprav za nekakšen prenos iz teh prvotno zapisanih podatkov na tem čipu. Potem sem dodal še predlog spremembe, ki jasno predvideva odgovornost držav članic za ustrezno obravnavo osebnih podatkov, kot je to zapisano v uredbi GDPR, in treba je poskrbeti tudi za zavarovanje v smislu proizvodne teh osebnih izkaznic pri zunanjih podizvajalcih. Potem sem zapisal tudi nekatere jasne določbe, v katerih piše, da vse države članice vzajemno priznavajo osebne izkaznice kot dokument, na osnovi katerega se izkaže istovetnost, tudi dokument za namene potne listine je to. To je to, kar sem želel predvsem izpostaviti. Predvidel sem tudi določbo, ki zavezuje države članice, ki da izmenjajo tudi ključ za dešifriranje biometričnih podatkov. No to pa še te biometrični podatki, ki so vključeni v potne listite, potne liste leti se države šance, ki izdajo potni list, lahko preberajo te biometrične podatke, druge pa ne, nobena od drugih. Tristo milijonov evropskih državljanov ima torej biometrične podatke, vendar pa je mogoče seveda od posameznega evropskega državljana brati te biometrične podatke le v eni državi članici, ne pa povsod. To je treba jasno zapisati. Prav tako sem predlagal določbe, s katerimi naj bi preprečili, da bi se država članica morala soočati pred velikim bremenom, ko gre za sam proces nadomiščanja obstoječih osebnih izkaznic za novimi. In Evropsko komisijo in države članice sem pozval tudi k temu, da razvijajo najboljšo prakso samih izvornih dokumentov. Evropska komisija bi morali zapisati tudi določbo, ki bo prehodna določba za nekatere dokumente, ki jih uporabljajo evropski državljani v času, ko čakajo na osebno izkaznico. Tudi to je pomembno v smislu uporabe osebnih dokumentov v različnih državah članicah. Potem pa še zadnji osebinski element, ki se mi je zdel zelo pomemben. Čeprav bo to morda povzročilo tudi določene odzive. Osebne izkaznice ne morejo biti le nekakšen simbol nacionalne pripadnosti. Osebne izkaznice omogočajo prosto gibanje po celotnem območju Evropske unije. Druge izkaznice pa se uporabljajo za vstop v Evropsko unijo. Mislim, da bi bilo treba jasno ponazoriti to evropsko identiteto, kar je že predvideno pri potnih listih. Na osebni izkaznici naj bi torej imeli v modrem okvirčku znak države, ki je izdala osebno izkaznico. Na to pa bi lahko imeli še simbol zastave Evropske unije ali pa kakšen drug eh, takšen simbol. Najlepša hvala za besedo. Sporočevalci v senci sem se sestal že dvakrat. Naslednji teden se bomo sestali še enkrat, mislim, da v torek do povdne in veselim se tesnega sodelovanja z njimi. Menim, da bomo prišli tudi do konsenza glede teh predvidenih eh, določb, bom pa seveda upošteval vse njihove pripombe, kritike in predloge. Tako, gospod predsednik, to sem želel povedati za enkrat. Hvala. Najlepša hvala, Gerard vsaj nekdo bo lahko govoril v imenu ELS in sicer v imenu Koelja Barbara. Najlepša hvala, gospod predsednik. Karlos Koelja mi je povedal, da se ne bo moral, mogel udeležiti in popodanske seje zaradi drugih zadolžitev. Žal ni bilo mogoče obravnavati te točke zjutraj, kot je bilo načrtovanju. Me pa prosi, da predstavim njegovo stališče osebne izkaznice, dokumenti za prebivanje in drugi dokumenti so bistvenega pomena za zagotavljanje prostega gibanja. Ta predlog mora zasledovati tri cilje. Najprej spodbujati prosto gibanje, potem se moramo boriti tudi proti goljufiji ali pa ponarejanju identitete. Preprečiti pa moramo tudi ponarejanje izkaznic, pri čemer morajo nacionalni pristojni organi poskrbeti za izdajanje ustreznih kartic. Osnutek mnenja kot ga predlaga gospod Depre, poročevalec, je dober in splošno gledano ga lahko podpremo. In vendar, to bi želel povdariti tudi gospod Kojle, poročevalec v senci, se moramo prvič zavedati tega, da ta predlog ne obravnava odprtega vprašanja, tako imenovanega gojenja dokumentov, kar omogoče, da imate osebno izkaznico, ki se še toliko bolj razlikujejo na nacionalni ravni za uporabo manj varnostnih ukrepov. Spomnim spoštovanjem do mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, spoštujemo določbe glede zbiranja biometričnih podatkov, ampak ne vidimo nobenega razloga za to, zakaj ne bi zbirali prstnih odtisov tudi od otrok mlajših od 12 let prstni odtisi petletnih otrok povzročajo veliko manj težav oziroma veliko lažje jih je oduzeti kot pa prstne odtise nekega 70-letnika. To je bilo dokazano v študiji. Za boljšo identifikacijo mislim, da bomo tudi bolje zaščitili otroke pred primeri ugrabitev ali pa trgovine z ljudmi. Na to potretič osebne skaznice so izraz nacionalnega državljanstva, pa tudi evropskega državljanstva. Ne bi si želeli, da bi osebne skaznice bile poenotene po celotni Evropski uniji. Želeli pa bi si, da bi se osebne izkaznice med sebojno priznavali med državami članicami, tako da se evropski državljani ne bi soočali z omejitvami in ovirami, ko želijo uživati svojo pravico do prostega gibanja. Tretjič, o dokumentih za prebivanje moramo razmišljati v okviru vizumskega sistema, se pravi vizumskega informacijskega sistema. Skladno s predlogom komisije naj bi unesli podatke v viz tudi tistih državljan, ki prihajajo iz tretjih držav v Evropsko unijo. Tudi to je treba upoštevati. Nameravamo uložiti predloge sprememb in se zelo veselimo tudi sodelovanja s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci upamo, da bo to mnenje hitro sprejeto. Temeljna pravica do prostega gibanja evropskih državljanov je prav tako pomembna kot pravica do varnosti. Hvala. Najlepša hvala. Barbara. Komisija bi želeli še vi predstaviti svoje stališče. Irena Misova. Najlepša hvala za besedo. Hvala, da ste se tako posvetili temu pomembnemu predlogu Evropske komisije. Predlog, kot je povedal poročevalec, je namenjen temu, da bi poenostavili svobodo gibanja evropskih državljanov na osnovi varnih in zanesljivih dokumentov. Osebne izkaznice bodo z nekaterimi skupnimi elementi poenostavili življenja evropskih državljanov sploh pri uživanju pravice do prostega gibanja. Ta predlog, ki ste ga omenili vi, pa tudi nekateri drugi, je usmerjen v cilj zapolnitve varnostnih vrzeli. Osebne izkaznice lahko uporabljate tudi za prečkanje zunanjih meja, zato morajo biti osebne izkaznice zelo varne. Zato smo se v tem predlogu odločili tako za prepoznavo obraznih podob kot prstne odtise. Ta varnostna kombinacija je veliko boljša in nam omogoča tudi premustitev ali pa izogibanje nekaterim novim tehnikam ponarejanja. Splošno gledano, torej pozdravljamo snotek mnenja gospoda Depreja. Zelo cenimo, da se v tem mnenju vsaj načeloma strinjate z našimi glavnimi cilji, s cilji tega predloga in upam, da vam bomo lahko stali ob strani pri tej razpravi, vas bomo lahko podprli tudi v prihodnji obravnavi na Evropskem parlamentu in da bomo lahko tesno sodelovali. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa je pa imenu predsedstva Tamara Gerber. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala za priložnost, da predstavim, kaj delamo na svetu, ko pravnamo ta dosje. 29. maja smo začeli s pogajanjem v času bolgarskega predsedovanja. Od takrat smo organizirali predsedovanje sestanek štirih delovnih skupin, oziroma štirikrat smo imeli sestanek delovne skupine in dosegli smo veliko napredka. Prvi sestanek ministrov PNZ na svetu bo potekal naslednji teden, 4. oktober, in potem bomo s tem delom nadaljevali. Upam, da bomo pridobili tudi mandat za medinstitucionalna pogajanja novembra. Avstrijsko predsedstvo bi vam želelo zagotoviti svoje zaveze, da dosežemo napredek na svetu pri tem pomembnem predlogu. Veselimo se nadaljnega sodelovanja z vami pri tem zelo pomembnem doseju. Najlepša hvala. Hvala lepa, hvala svetu. Žerar, bi želel predstaviti še kakšno zaključno misel, preden končamo. Čisto na kratko, gospod predsednik. Najprej se lepo zahvaljujem gospodu Koelju oziroma njegovi namestnici. Seveda sem si zabeležil to, kar se povedal. Kar zadeva rostni list, vem, da obstaja določena težava pri tem dokumentu. Če se ne motim, na portugalskem jemljajo prstne vtise že pri rojstvu. Ko upišejo otroka v registr te države članice. Thank you. Oui, oui. Bon, dès qu'ils sont à l'école ou en tout cas très jeunes. No, ja, ali pa takrat, ko začnejo z šolo. V vsakem primeru, ko so zelo mladi. To pa je drugačna situacija kot v drugih državah članicah. Seveda moramo razpravljati o tej problematiki v samem mnenju. Sem si pa zabeležil tudi druge predloge gospoda Koelja. Seveda bomo to preučili na zelo poglobljen način. Zdaj pa bi se želel zahvaliti še Evropski komisiji, ki podpira naše predloge, pa podpira tudi našo željo po pomoči, če bomo to potrebovali. To se mi zdi res izvrstno. Potem pa se na koncu zahvaljujem še svetu za razpoložljivost pri tem delu, da bodo skušali z nami delati čim prej, tako da bomo prišli do medinstitucionalnega sporazuma. Kar se da hitro. Hvala. Najlepša hvala gospod Depre, lepo se zahvaljujem Barbari in ostalim kolegom, ki ste sodelovali. Rok za vložitev predlogov spremembe 19. oktober ob 6. za večer. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj pa nadaljujemo s 16. točko, to je razprava. Ste vsi pripravljeni? be very happy if um, our first panel of speakers could perhaps. Zelo bi bil vesel, če bi prvi panel govornikov pristopil, se mi pridružil tukaj na govorniškem odru, potem pa vas bom lahko vse tudi predstavil. Um, um, Lepo pozdravljam vse današnje govornike, pa tudi vse goste, ki ste se odeležili tega zelo pomembnega, občutljivega zasedanja o direktivi o pomoči in pa humanitarni pomoči tako imenovanim nezakonitim migrantom. Najprej mi dovolite, da povem to tudi v imenu mojih kolegov in kolegic, ta nekoliko suhoparen način pravzaprav ne odraža ustrezno tega, o čemer govorimo. To je ena od največjih tragedij, s katero se sooča Evropska unija. Gre za izgubo človeških življenj. To je res izjemna tragedija, ki se nadaljuje celo zdaj, ko se o tem pogovarjamo. Ko se danes o tem pogovarjamo, ko poteka ta razprava, se moram zavedati tudi človeške razsežnosti tega, o čemer se pogovarjamo. Tega ne smemo nikoli pozabiti. O čem se bomo danes specifično pogovarjali z različnimi strokovnjaki v času te razprave, predvsem o vprašanju izvajanja tako imenovane direktive o pomoči v državah članicah. Gre za pristop humanitarni pomoči beguncem in tako imenovanim nezakonitim priseljencem. Ne vem, ali je to dejansko zločin ali odraz človeške solidarnosti. Treba je torej postaviti to razmejitev in ugotoviti, zakaj gre. Ravno zato bo to tako zanimiva razprava in o tem se pogovarjamo tudi v kontekstu resolucije, ki jo je oblikoval ta odbor pred nedavnim ta resolucija je požela tudi veliko zanimanja, saj omenja eno večjih dilem glede tega, kako ljudje, organizacije, nevladne organizacije lahko rešujemo človeška življenja, ne da bi nas za to kaznovali, kriminalizirali naša dejanja. Je pa to seveda kompleksna situacija. V zadnjih nekaj letih smo bili priča temu, kako so se evropske državljane znašli pred sodišči, zato ker so pomagali drugim človeškim bitjem v hudih tegobah in situacijah. Po drugi strani pa smo bili priča nekaterim tihotapcem, tudi sam sem bil priča takšni situaciji, bil sem naprimer v notranjosti Libije, da ti ljudje izkoriščajo ranljivost ljudi, ki si prizadevajo vstopiti v območju Evropske unije se pridružiti svojim družinam. zaprositi za azil ali pa poiskati boljšo prihodnost. To je torej težavno ravnovesje znotraj tega odbora, da bi morali po eni strani kaznovati in odpravljati tih otapce za ustreznimi kazenskimi sankcijami, po drugi strani pa bi morali zagotoviti možnost evropskim državljanom, da izrazijo človeško solidarnost, ne da bi tvegali kriminalizacijo. Ta napetost med kriminalizacijo teh odarcev in pa zagotavljanjem tistim ljudem, ki zagotavljajo humanitarno pomoč, da to počnejo, izhaja iz trenutne zakonodaje. Tako imenovani Facilitators Package, to vključuje direktivo o pomoči iz leta 2002 in pa tudi okvirni sklep sveta, ki izvaja te določbe tekom let se je zdelo, da izvajanje tega svežnja dejansko vodi k čim več nejasnosti in dvoumnosti. Vsaj tako se je skazalo. In Evropski parlament na pobudo odbora Libe je pozval komisijo, da izda smernice za države članice, na osnovi katerih naj bi preprečili kriminalizacijo humanitarne pomoči za resolucijo sprejeto 5. julija. To je seveda sledilo razpravi znotraj tega odbora, sploh na osnovi poročila Mecola Kienge, ki že izredno navaja, kdorkoli zagotavlja različne oblike humanitarne pomoči tistim, ki to potrebujejo, ne morejo biti kriminalizirani in pravo Unije bi moralo to načelo odražati, spoštovati. To je poročilo, ki ga je sprejel ta odbor, kot tudi Evropski parlament nasploh. V veliko veselje mi je torej danes pozdraviti goste, ki nam bodo pomagali napredovati pri tej razpravi to je seveda kontroverzna, ampak bistvena tema. In treba je obenem tudi pojasniti razmete med tistimi, ki dejansko pomagajo in drugimi, ki imajo od tega dobiček. Najprej bomo, spoštovane kolegice in kolegi, prisluhnili dvema državljanama, ki intenzivno delata na področju pomoči migrantom v sredozemlju, to sta gospod eh, Nestler in pa gospod Aldin. Temu bodo sledili še drugi govorniki in gospod Dežon de Krum, ki bo predstavil stališče države članice, na to pa se bomo vrnili še na EU institucije. Gospod Leđeri bo predstavil agencijo Frontex, gospod Tudor Rači pa bo predstavil enoto odgovorno za boje proti tihotapljenju znotraj generalne direkcije HOME. Nekateri, ki ste bili v sredozemski eh, regiji, boste prav gotovo priznali, da je ta rezolucija, ki sem jo omenil, zelo pomembna. Najprej predstavitev premljanih ugotovitev študije o izvajanju ukrepov pomoči za zakonite migrante. Ta predstavitev, s katero bomo začeli, To bo predstavila Lise, pa tudi Jennifer, ki je postdoktorska kandidatka pri Londonskem centru za mednarodni razvoj. Pa tudi v središču političnih študij v Londonu. To je zelo dolg naziv, ampak to sem želel prebrati, saj vse to dobro poznam. Torej, najprej Jennifer in Lina predstavila boste torej te splošne ugotovitve glede študije o direktivi o pomoči. To bi bil torej dober začetek, tako da lahko dobimo nekaj konteksta o teh direktivah. Naj opomnem kolege, da se ta razprava prenaša preko spleta. Čeprav udeležba evropskih poslancov ni ne vem kako velika, je pomembno, da se zavedate tega, da številni spremljajo to razpravo. Izvolite. Hvala lepa, hvala lepa za vaše prijazno povabilo. Zelo sem vesela, zelo sva vesela, da lahko predstaviva to študijo. Torej govoriva tudi v imenu eh, Gabriele Sanchez in pa Sergeja Kerera. Ona dva danes nista z nami. Ta študija temelji tudi na eh, naši prejšnji študiji in tam je šlo za, za eh, tiho eh, tapljanje in pa križanje s humanitarno pomočjo in pa um, javnim zaupanjem. To študijo smo izvedeli leta 2016-2017. Poleg tega pa teče še en projekt, znotraj katerega smo se osredotočali na preganjanje nevladnih organizacij. Eh, danes eh, so v dvorani tudi eh, tisti, ki jih zanima izvedeti kaj več v zvezi s tem. Študija bo zaključena konec oktobra, torej ta študija še ni javno dostopna, še ni objavljena, ampak upam, da boste to lahko vključili tudi v vašo resolucijo in pa v nadaljne predloge o tem, kako bi lahko izuzeli humanitarno pomoč. Izdelali smo tudi pregled nad mediji. Poudarili smo naravo kriminalizacije solidarnosti in pa humanitarne pomoči eh, in sicer eh, migrantom in pa beguncem in tisti, ki se jih kriminalizira, so predstavniki eh, civilne družbe, pa tudi novinari, ponudniki storitev, pa tudi naprimer odvetniki. Torej, eh, tukaj gre za celo paleto ljudi, ki ne zajema zgolj humanitarne agencije. Če si pogledamo pogoje, ki so privedli v sedanji položaj, ko se kriminalizira solidarnost, ugotovimo sledeče. Torej, eh, nacionalni eh, zakoni in pa zakon Evropske unije niso jasni glede tega, kaj ni kaznivo dejanje in tu je zelo pomemben dejavnik. Drugič, nujna narava boja proti tihotapljanju migratov meša različne mandate in sicer meša naprimer upravljanje migracije in pa eh, kazensko pravosodje. In Pri tem ni čisto jasno, zakaj si prizadeva policija, ko aretira tiste, ki ukrepajo na podlagi solidarnosti. Potem je tu še tretji element torej v luči eh, te tako imenovane evropske begunske imigracijske krize, je prevladal enostranski pristop nad evropskim pristopom. In tako države članice vse pogosteje delujejo same in preložijo odgovornost na druge države ali pa na civilno družbo. Eh,

Torej, eh, vsaka eh, dejavnost pomoči pri eh, vstopu v ozemlje Evropske unije predstavlja nekaj, kar bo kaznovano. In to na, po našem mnenju ni v skladu s smernicami Združenih narodov, kaj ti manjka namen, zakaj bi. Eh, oziroma zakaj bi razumeli te akte kot kaznivo dejanje in zakaj bi eh, to vrstna dejanja eh, preganjali. Samo 4 od 28 držav članic je skladnih sa standardi Evropske unije. To pomeni, da mora biti pri njih izpolnjen um, eh, pogoj, uh, da je prišlo do nekega materialnega ali finančnega dobička, če se hoče eh, preden preganjajo takšna dejanja. In ta skladnost velja za Nemčijo, Irsko, Luksemburg in Portugalsko. V drugih državah članicah pa je tako, da je rečeno, da se bi lahko uporabljale kakršne koli višje kazni. Ampak na ta, ko ravnajo tako, eh, ravnajo v nasprotju s protokolom za boj proti tih otapljenju. In potem eh, Torej, zakoni Evropske unije e, zahtevajo kot pogoj finančni ali materialni dobiček. To, da še vedno polovica držav članic ni prepričanih, da bi morali e, zahtevati ta finančni ali materialni element za to, da lahko začnejo s kazenskim pregonom. In potem še ena zelo pomembna stran, to stvar, to zadeva tudi Evropski parlament in pa evropske državljane. Tukaj gre za iz, izuzemanje humanitarnih uh, dejanj. Kajti besedilo direktive sedaj prelaga v, rok, v odgovornost držav članic odločitev, ali bodo kriminalizirale humanitarno pomoč, ko do nje pride, torej v posamečnih primerjih. Naprej, prosim. Tudi to ni skladno z namenom eh, Evropske unije oziroma tudi to ni eh, v skladu z protokolom Združenih narodov eh, za boj proti tihotapljanju, kajti tam se zahteva materialni in finančni dobiček kot pogoj. In uh, tukaj um, v protokolu je zapisano, da se ne preganjajo uh, primeri pomoči, v, ko gre za humanitarno oziroma um, karitativno ali pa altruistično pomoč. Torej, eksplicitno izjemo, izuzetje predvidevajo Belgija, Grčija, Španija, Italija, Združeno kraljestvo, Finska, Malta. Danes bomo, sli, bomo slišali eh, predstavnika uh, humanitarnih organizacij, ki boste povedala, kako je s tem. Včasih slišimo, da ni jasno, kaj bi morali izuzeti. To, da če si pogledamo evropski konsens na visoki ravni v humanitarni pomoči, potem vidimo, da je cilj jasno zabeležen kajti države članice in evropske inštitucije se glede tega strinjajo. Pravijo, da um, Eh, gre, da eh, so izuzeme, eh, da se pride do izjem v pri sledečih primerjih, ko gre za reševanje življenja, ko gre za lajšanje ali odpravljanje človeškega trpljenja, ko gre za zagotavljanje človekovega dostojanstva in tako naprej. In sicer, ko posamezniki pomagajo zaradi tega, ker so lokalni akteri ali pa vlade ehm, v takšnem položaju, da ne morejo zagotavljati pomoči sami. naslednja prosojnica. Tu se postavljajo številna vprašanja, naprimer pomankanje pravne gotovosti, ki to vodi potem k heterogenemu izvajanju med državami članicami. Poleg tega se krim, kriminalizirajo migranti, ki so v resnici žrtve tih otapljanja in to potem vodi tudi do nadproporcionalnih kazni, ki smo jih že doživeli. Tukaj bom prevzela besedo jaz. Torej, kot je dajala moja kolegica Lina, ta študija temeli na eh, delu oziroma na nalogah, ki, se, ki nam jih je dal ta odbor. Eh, to je financiral eh, raziskovalni svet Združnega kraljestva pogledali smo si Evropsko unijo kot celota, pa še nekatere posamične države. Torej, mi želimo pri tej študiji povdariti sledeče. Ne gre samo za formalno kriminalizacijo, gre za dinamiko kriminalizacije, ki zadeva organizacije civilne družbe in pa nevladne organizacije na več načinov. In eden od načinov je formalna kriminalizacija. To, da ni treba, da pristanete v zaporu. Eh, zato, da bi eh, eh, bili žrtev kriminalizacije. Mi smo opredelili tukaj štiri področja oziroma štiri dinamike, ki jih zasledimo v vseh državah. Torej, sum, kaznovanje, uradni pregon in pa ustrahovanje in nadlegovanje. Ne bom govorila preveč o formalni kriminalizaciji, to je moja kolegica že predstavila. Toda rada bi uh, eh, povdarila nekaj v zvezi s policijo in pregonom. Torej, eh, predstavniki civilne družbe v Kaleju in pa od drugot so poročali to, da so imeli občutek, da jih policija ni ščitila takrat, ko so zagotavljali hrano in pa streho nad glavo prosilcem za azil torej, policija jih ni zaščitila pred tihotapci. In torej, v nekaterih primerjih Eh, so imeli eh, ti predstavniki občutek, da jih eh, policija ni ščitila pri zagotavljanju humanitarne pomoči. Potem je tu še nekaj drugih primerov discipliniranja, torej takšne primere poznamo za Mačarske, za Združenega kraljestva, neuljadne organizacije so morale spoštovati celo vrsto zelo strogih predpisov in ukrepov, naprimer izgubili so dostop. Eh, do centrov, naprimer na mačarskem. Potem, kar se tiče sumničenja, eh, tukaj igrajo zelo pomembno vlogo mediji. Eh, videli smo, naprimer, kako pomembno vlogo so igrali zdravniki brez meja. In vemo, da so se soočali s težavami kajti sumili so jih in to je škodilo njihovemu ugledu in to ima tudi neposreden vpliv na financiranje nevladnih organizacij. In potem še nekaj besed o strahovanju in nadlegovanju. Torej, mm, eh, v naši študiji si lahko pogledate eh, natančnejše primere, eh, naprimer ustrahovanje na socialnih, v socialnih medijih, potem prostovoljce so nadlegovali, kar naprej so morali predlagati dokumente, potem imamo tudi primere spolnega nadlegovanja se strani policistov, žrtve so bili potem aktivisti. Mm, potem so jim učitali, da nimajo pravih um, uh, osebnih izkaznic oziroma dokumentov in tako naprej. Torej, več podrobnosti boste našli v naši študiji, ki jo tudi najdete v dvorani. Naslednja prosovnica, prosim. Morda govorimo o razmeroma nizkem številu nekih šindlerjev, ki pristanejo v evropskih eh, zaporih eh, zaradi tega, ker so eh, se borili za humanitarno pomoč. Ampak tukaj gre za tanko mejo. Ne gre samo za vprašanje, ali vas res vržajo v zapor ali ne. Nekega Britanca so zaprli češ da je tiho tapil uh, eh, otroka, ampak uh, ta človek je potem, ko je bil proces za njim, um, storil samomor in bil je žrtev hudih zlorab. Čeprav so ga potem pravzaprav uprostili. Torej, to sem želela podariti. Ne gre samo za zaporno kazen. Naslednja pristojnica, prosim ne gre samo za vprašanje pravic eh, migrantov. Tukaj gre za vprašanje človekovih življenj, ampak hkrati je to tudi vprašanje državljanov in to so eh, nevladne organizacije in pa migranti nenehno povdarjali tekom eh, opravljanja naše raziskave. Gre za to, da civilna družba zagovarja svoje pravice eh, do tega, da pomagajo tistim, ki so v stiski. In to je temeljna evropska vrednota. Doživeli smo primere v Franciji. Heroja so aretirali, češ da je tihotapil ljudi iz Italije v Francijo. Zadeva je šla do ustavnega sodišča v Franciji in potem um, se je sprožila razprava o tem, uh, kakšna je alternativa. O, torej, on je dejal, da je, moja držav, da je njegova državljanska pravica, da pomaga, uh, njegova ustavna državljanska pravica, da pomaga ljudem. Torej, tukaj to res je povezano s temeljnim vprašanjem, uh, ali ima, za kakšno pravico tukaj gre. Uh, tukaj imate navedene uh, organizacije civilne družbe, uh, ki so delale na tem področju. Torej, kriminalizacija eh, je potekala že prej v nekaterih eh, državah članicah. To, da za migracijsko krizo smo eh, res doživeli prvi krat, da so vse organizacije zahtevale več jasnosti, torej vse organizacije iz vseh držav. Zelo smo veseli, da eh, lahko to predstavimo sedaj tudi Evropskemu parlamentu, kajti obstaja zelo veliko dokazov, ki pričajo o tem, kako je to pomembna tema. To je prvi krat, da je organizacija za eh, boj eh, proti mučenju začela um, um, opazovati um, humanitarne delavce oziroma zagovornike človekovih prvic uh, v Evropski uniji. Torej, kot sem dejala, tukaj gre za različne dinamike, za ustrahovanje, za discipliniranje, za sumničenje in a, um, zagovorniki človekovih pravic se soočajo z vedno težjimi razmerami za delo. Torej, zakaj tukaj gre? Ne gre samo za to, da rešujemo življenje na morju tudi kopenske meje so vprašanje, ali lahko mi, evropejci, damo nekomu kruh, kos kruha, nekomu, ki je lačen. Eh, ali pa smo eh, pri tem kršili neko eh, zakonodajo o varni hrani in tako naprej. Torej, prihajalo je tudi do takšnih stvari. Naslednja prosojnica, prosim. prosim. radi govorimo o tem, eh, kako se je znižalo število eh, nezakonitih migrantov v Evropi, če že je to tako odlična stvar. Toda resničnost je takšna, da eh, število ljudi, ki pride v Evropo v čovnih, je upadlo in manj ljudi je umrlo pri tem. Ampak kar se tiče odstotkov eh, tistih, eh, ki so prečkali sredozemlje, je treba povedati, da je se je število smrti povečalo in kriminalizacija je tukaj tudi odigrala svojo ulogo, kajti prišlo je tudi do primerov, ko so celo prepovedali reševanje življenj eh, na morju in o tem je treba razmisliti in potem še ob koncu kakšen eh, družbeni vpliv ima to, kakšen vpliv ima to v družbi. Iz raziskave izhaja sledeče. Ti ukrepi so um, odvrnili karitativne dejavnosti od eh, organizacije od pomoči. Uh, primer imamo v Združenem kraljestvu, torej lastniki stanovanj zahtevajo vedno več dokumentov eh, o pravnem statusu najemnikov, torej to ima posledice tudi za temnopolto prebivalstvo na splošno. Pravzaprav je prišlo celo tako daleč, da ljudi ne želijo oddajati več stanovanj nobenemu, ki ima tuje zveneče ime. Torej, to ima vpliv na družbo. Torej, civilna družba igra tem, temeljno vlogo pri ohranjanju temeljnih vrednot Evropske unije. Naprimer, tu so eh, pravice do eh, združevanja družine, to so pravice um, otrok brez spremstva. Torej, humanitarne skupine so se za to dolgo prizadevale. Mislim, da na tem področju potrebujemo več pravne gotovosti. Sedaj pa predajam besedo nazaj kolegici. torej, sedaj se manj preizkujajo tudi eh, druga kazniva dejanja in to pomeni, da se še ukrepi randljivost žrtev v odnosu do tih otapcev. In sedaj še nekaj za razmislek. Strinjamo se stališčem Evropskega parlamenta, da bi morali res opredeliti. Um, tisto, kaj se ne bo preganjajo. In tukaj bi eh, morali naprimer upoštevati tudi direktivo o eh, trgovini za ljudmi, kajti eh, ta primer je treba izuzeti. Torej, v tem primeru bi morali humanitarne delavce izuzeti iz kriminalizacije. Nekatere države članice so to humanitarno izuzetje prenesle v pravo, se to v praksi še vedno ne izvaja. Zato bi morali zadeve spremljati. Računsko sodišče, naprimer, bi moralo eh, spremljati denar in ali je preganjanje tih otapljanja skladno z temeljnimi pravicami. Potem eh, tudi eh, Evropski ombudsman igra tukaj vlogo. Kajti, eh, potem je tukaj še tretji element. Dobro bi bilo vzpostaviti neodvisni observatorij, ki povezuje tudi akademijo in pa civilno družbo in pa evropske inštitucije. In um, to bi lahko povezali tudi z mehanizmom vladavine prava. Uh, in ko bi šlo za uh, resne kršitve in na ta način bi preprečili zlorabe in pa instrumentalizacijo. In naslednja uh, prosovnica, prosim. spremljamo, torej strinjamo se s stališčem Evropskega parlamenta. Namreč, če želimo rešiti ta problem, potem potrebujemo celovit pristop do migracije. Kajti do sedaj smo eh, imeli zgolj enostranski vidik do bolj restriktivnih politik. Če pa natančno razmislimo o tih otapljenju eh, migrantov, potem ugotovimo, da je eh, tako da je vedno manj pravnih eh, kanal, kanalov eh, za eh, begunce in pa za gospodarske migrante in pravzaprav je vedno težje pridi v Evropsko unijo brez tih otapcev in to seveda hrani posle tih otapcev. In pa operacije iskanja in reševanj so zelo pomembne, te morajo biti proaktivne in tudi za vse osebe, ki jih rešijo, bi moral veljati ključ preselitve. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Torej, to je dokument, ki smo ga dali v izdelavo leta 2016. Ta dokument se bo posodobil leta 2018 in potem boste to našli bolj ažurirane podatke. uh, torej izvedika tega, kar se dogaja sedaj uh, v sredozemlju in tako naprej. Je pa tukaj uh, deloval uh, tudi odbor peti. Torej, tukaj boste našli več podrobnosti. Sedaj pa bomo nadaljevali sa Konstantinom uh, Neslerjem. On je uh, zdravnik, uh, ki je uh, Eh, sodeloval v humanitarnih akcijah. Beseda je vaša za 10 minut. Lepo vas pozdravljam. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, da ste mi dali priložnost, da spregovorim tu in da eh, predstavim eh, nekatere humanitarne skupine in pa posameznike, katere bo rezultati razprave zelo zadeval. Ime mi je Konstantin Nesler in tri leta sem delal na področju urgence, intenzivne nege in pa anestezije v Berlinu. Leta 2015 sem začel pomagati beguncev. Najprej sem delal v sprejemnih centrih v Berlinu, potem pa sem delal tudi v severni Grčiji. Grčiji. Od leta 2017 pa sem sodeloval tudi pri reševalnih in iskalnih operacijah v srednjem sredozemlju. Torej, številne nemške nevladne organizacije eh, so me najele kot zdravnika eh, in sicer sem delal na eh, Juventi, Lifelineu in pa Sea-Watch 3. Rad bi vam podal kratek pregled nad grozljivo kampanjo kriminalizacije ki je pripeljala do tega, da so zasegli uh, Juvento in Lifeline in pa da so začeli kazensko preganjati uh, posadko. Juventa je začela s svojimi reševalnimi operacijami julija 2017, italijanske oblasti pa so ladjo zasegli avgusta 2018. V tem kratkem uh, obdobju um, je posadka uh, sodelovala pri rešitvi 14 tisoč ljudi, ki so zbežali iz Libije uh, na prepolnih čovnih. Juventa je pri vsaki reševalni eh, operaciji upoštevala poveljstvo um, pomorskega reševalnega in koordinacijskega centra v Rimu. Mi smo reševali ljudi pred eh, smrtjo. In v večini primerov smo uh, potem uh, ljudi predali italijanski obalni straži. Uh, Pri vseh teh operacijah smo pa vsem sodelovali z nacionalnimi uh, organi in smo spoštovali nacionalno in mednarodno plavo. Eh, pravo. Eh, leta 2014 so italijanski eh, tožilci začeli tajno preiskavo Juvente in pa drugih ladi nevladnih organizacij. Infiltrirali so svoje osebje na ladje nevladnih organizacij, potem so nam začeli tudi prisluškovati in so prisluškovalne naprave namestili tudi na most na ladji Juventa. In potem je je morala ladja na zahtevo reševanega in koordinacijskega centra eh, večkrat eh, zapustiti eh, reševanje in iti v pristanišče v Lampeduzi. Številne čovne. Torej, tako smo morali zapustiti begunce in pa njihove čovne. Eh, potem pa so Jovento zasegli, to je eh, šlo na okaz eh, tožilca iz Trapanija. In slišali smo očitek, torej pomoč nezakoniti migraciji in sprožili so postopke proti 22 humanitarnim delavcem torej nevladne organizacije niso prejeli nobenih finančnih dobičkov, to je bilo dokazano, pa vendarle so italijanski organi dejali, da je bila Juventa eh, del dogodkov, ki so privedli k nezakonitemu vstopanju migrantov, migrantov v Italijo. Um, In eh, zaradi tega je bilo moč eh, te nevladne organizacije tožiti v skladu z zakoni, za katerimi se praganja tiho tapljanje ljudi in uh, tako so nam preprečili eh, opravljanje našega dela. Junija 2018 uh, eh, ladje Lifeline niso dovolili vstopa v evropska uh, pristanišča, uh, potem ko smo rešili 234 ljudi in eh, libijska obalna straža je zahtevala, da bi eh, eh, vrnili bi imigrante njim, zato da bi jih vrnili v Libijo. Klaus Peter Rajš, kapitan, pa je se temu zoprstavil in je dejal, da je treba te imigrante prenesti v varna pristanišča, zaradi tega ne bodo izpostavljeni izkoriščanju, mučanju, posiljevanjem in drugim kršitvam njihovih pravic in Italija in Malta pa potem nista dodelili tej ladi varnega pristanišča. E, torej država e, zastave nizozemska pa ni želela prevzeti nobene odgovornosti za to ladjo. Ladja je ostala šest dni v odprtih vodah, na ladji pa je bilo veliko boganih, e, bolanih in oslabljenih migrantov. Potem so končno spustili to ladjo na Malto, potem ko so eh, evropske vlade sprejele dogovor o tem, da bodo sprejele nekatere teh migrantov. V kratkem zatem pa so eh, malteške oblasti začele kazensko postopati eh, proti kapitanu. Očitek je bil, da ladja ni bila pravilno registrirana. Kapitanu sedaj grozi zaporna kazen za eno leto čeprav je ladja eh, skoraj da leto plula pod nizozemsko eh, zastavo in čeprav eh, so pred sodiščem in v javnosti večkrat predložili vse potrebne dokumente glede registracije. Potem je tu še ena reševalna ladja, Sea-Watch 3. Ta ladja od takrat ne, naprej ne sme zapustiti malteškega pristanišča brez kakršnega koli pojasnila. Potem je tu še ladja Aquarius, ki jo upravlja MSF in pa so vse Mediterranej. torej, um, eh, oblasti iz eh, Panamanezeje so eh, prepovedale plutje. Češ, da akvarijus ni vrnil migrantov, ki se jih vršili v mednarodnih vodah Libiji. Um, in očitek je bil, da so uh, kršili načelo o nevračanju ženevske konvencije. Ampak to je nekaj, česar nevla, vlade, nevladne organizacije ne bi nikoli storila. Eh, torej, prej smo uspeli rešiti enega od, prej je umrl eh, eden od, eh, oziroma stopnja smrti je narasla, odkar se je vse to začelo in sicer prej je umrl eden na 64 oseb, sedaj pa eden od 16. Torej, štirikratno se je povečalo število smrti. Nekateri so jim grozi tudi 20 let kazni in pa 15 tisoč evrov. Mi smo še vedno prepričani, da bomo oproščeni ampak poznamo primere, kot so Kep Anamur in vemo, da bodo postopki lahko trajali več let in da se bomo soočali z 10 in 100 tisoči evri eh, pravnih stroškov. Eh, torej, med ljudi, ki jih to zadeva, so poklicni pomorščaki, gasilci, paramedika, medic, paramedicinsko osebje in tako naprej. Številni so žrtvovali svoje življenje in svoje karijere zato, da bi pomagali. Eh, številni so ustavili svoje osebno življenje zaradi tega, da bi pomagali tistim, ki bežijo pred eh, lakoto, mučenjem in eh, vojno. Med njimi sem srečal najbolj prijazne in najbolj nesebične ljudi in sedaj, se, o, sedaj pa jih kazensko preganjajo in mm, srce se mi trga, ko vidim, da jim sedaj grozi tudi zapor. Šokiran sem bil, da je kaj takšnega danes v Evropski uniji mogoče. Namesto, da bi eh, eh, nagradili tisti, tiste ljudi, ki poosebljajo evropske in humanitarne vrednote, so jih um, začeli preganjati kot kriminalce in so jim uničili njihove življenje. Sem zdravnik in jaz imam pravno obveznost, da dejavno pomagam pri kakršnikoli stiski, ne glede na to, uh, kakšno spolno usmirenost, nacionalnost ali verstvo ima žrtev. Uh, In ne more biti odgovornost zdravnikov in pa humanitarnih delavcev, da preverjajo pravne in politične okoliščine, preden začnejo pomagati. Uh, Eh, sedaj eh, eh, za politične namene ožigosajo humanitarne delavce in oni so postali grešni kozli. In to je res nekaj nesprejemljivega. Zato prosim, da se vzpostavi zavezojoč pravni okvir, tako da bodo humanitarni delosi zaščiteni pred kriminalizacijo. Treba je jasno razlikovati med tistimi, ki dobijo dobičke od um, uh, eh, tih otapljanja in pa, da se razlikuje med tistimi, ki jim nudijo resnično humanitarno pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa bomo prisluhnili naslednjemu, naslednjemu govorniku. To je Salam Aldin, on je ustanovitelj danske nevladne organizacije Humanity. In uh, Salam, pozdravljeni. Deset minut vam je na voljo, izvolite. Hvala da ste me povabili sem in da ste mi dali priložnost, da vam povem svojo zgodbo. Jaz sem Salam Aldin. Se spomnite Alana Kurdija? Pred tremi leti je njegovo truplo naplavilo na turško obalo. To je bil triletnik iz Sirije, ki je kot begunec poskusil priti v Grčijo. Ta fotografija me je res pretresla. To je bilo 3. septembra 2015. Takrat sem bil pač samo fant. Imel sem službo, dom, družino, prijatelje, kaj bi si lahko še želel. Zaradi te fotografije se mi je spremenil svet. Razmislil sem in razmišljal sem o tem, kako je mogoče, da ne storimo nič. Dolžen otrok je umrl. Želel si je le lepšega življenja, ni želel živeti v vojnem območju. Tudi sem prihajam iz uh, begunskega ozadja. Jaz sem bil rojen v Moldaviji, moj oče je Iračan, mati je iz Moldavije. Pri devetih sem moral pobegniti zaradi državljanske vojne v Moldaviji. Dolgo smo potovali, da smo prišli na Dansko, tam smo dobili status begunca. Alanova fotografija me je zlomila, zato se mora ukrepati. Ne moremo več samo stati in gledati. Če ne bomo storili nič, bo kri tudi na naših rokah. Nekaj sem moral storiti. Dva dni kasneje sem imel rojstni dan, to je bil peti rojstni dan, in odločil sem se, da za en teden odpotujem v Grčijo, da bi lahko pomagal. Na Lesbosu sem pristal, čez tri ure pa sem že plaval do begunskih ladij, ki so bile 100 metrov od obale. Tam sem poskusil rešiti moške, ženske, otroke in tudi novorojenčke. Nisem razumel, kaj se je dogajalo. Ni bilo velikih organizacij, ki bi dajale ljudem vodo in banane. Kje so bili vlada, OZN, Rdeči križ, kje je bila policija? Cel teden nisem spal. Vrnil sem se na Dansko, govoril sem z prijatelji in čez tri dni nas je skoraj 30 s tremi kombiji bilo na poti na Lesbos, zato da bi pomagali ljudem. Tako smo oblikovali svojo nevladno organizacijo. Začeli smo reševati življenja, svoje življenje smo ustavili, zato da bi lahko pomagali drugim. Dan in noč smo hodili ob obali, zato da bi lahko rešili čim več življenj. Morda razmišljate, zakaj bi ti ljudje potrebovali pomoč. Nemirno morje, hladne temperature, moški, ženske, otroci in starejši v luknjastih čovnih, ki so mnogo premajhni. Ti čovni niso bili namenjeni dolgim potovanjem preko morja, ampak mi smo vseeno ustrajali, trudili smo se po najboljših močeh, ampak včasih to ni bilo dovolj. V rokah so mi umirali ljudje, njihova trupla so se hladila, otroci in novorojenci so umirali v mojih rokah. Pogosto so me spraševali, ali bom umrl, pomagaj mi. Spraševali so me tudi, ali bodo njihovi ljubljeni preživeli. Nisem več uh, mogel šteti vseh tistih, ki so umrli. Moja ekipa je porabila več kot šest ur za to, da smo kopali grobove za tiste, ki jim ni uspelo. Ampak eh, to je naš problem, nisem zato tukaj. Ta realnost je skupna nam vsem. Sami smo pomagali, poskusili pomagati ljudem, tako da smo zbirali sredstva preko spletne strani GoFund. Ladje so se potapljale daleč na odprtem morju, niso prišle do obale. Mi smo sledili vsem standardnim kanalom in registrirali smo svoj čovn pri pristaniških oblasteh. Zdaj pa lepo prosim, da podoživite ta trenutek z menoj. To je bilo 14. januarja zjutraj, okrog dveh zjutraj. Bil sem v avtomobilu na patrulji, ko so me obustili, da se ladja potaplja. Vendar koordinat ni bilo. To pomeni, da so razmere res slabe. Vedeli smo, da so ljudje v težavah, ampak nismo vedeli, kje. Nismo vedeli, kje so. Samo nekaj minut časa smo imeli za to, da jim lahko pomagamo. Nisem mogel dopustiti, da bi se kdo utopil pred mojimi očmi. Zato smo jaz in še štirje takoj začeli s pripravami, šli smo v pristanišče, se ukrcali na ladjo in začeli iskati tiste, ki so bili ujeti na morju. Grška vlada me je prosila, prosila, da jih kontaktiram, če najdemo ladjo. Sam sem plul po morju in poskusil najti to ladjo, ki je bila ujeta. Nenadoma so k nam prišli z eh, vojaško ladjo, ustavili so nas in nas aretirali. Ladja, na kateri smo bili, je bila tista ladja, smo, s katero smo pred 15 urami rešili 51 življenj, seveda, z dovoljenjem oblasti. Prav bojim se, če pomislim, kaj bi se zgodilo s temi ljudmi. 5. Ur smo bili zadržani, prosili smo, da bi govorili za veleposlanišmi, a nismo smeli. Ob devetih so mene in še drugega danskega prostovoljca prosili, da greva v sobo za zaslišanje. Uradniki niso govorili angliško, deset minut so tipkali, potem so me vprašali, kaj se dogaja. Jaz sem govoril, on je tipkal, ampak problem je, da on ni razumel angliško. Kaj je torej tipkal na računalnik? Ko sem končal, mi je prinesel dokument, ki naj bi ga podpisal. Rekel sem, da ne bom podpisal nič, dokler ne bo moj pravnik ob meni. Tudi drugemu danskemu prostovoljcu so ponudili enako, dejal samo, da ne podpiše nič, če želi še kdaj videti svoje ženo in otroke. Podisnili so me ven. Nisem smel govoriti z veleposlaništvom, niti s pravnikom. No, pristaniške oblasti so večkrat poskusile doseči svoje, na to pa so morale kontaktirati naša veleposlaništva in dobili smo stik z pravnikom. No, ta dokument naj bi navajal, da smo bili iz Turčije in da smo teh utapili ljudi v Grčijo. Pokrivem so me obtožili, da sem trgovec z ljudmi, brez kakršnega koli dokaza. Jaz sem bil v grških vodah brez beguncev, ampak oblasti so to spregledale. 48 ur sem bil v zaporu. To me res eh, boli, zato ker je 8 beguncev umrlo v zaporu, takrat, ko smo mi bili v zaporu, drugih pa eh, ni bilo na morju. Zakaj so toliko truda vložili v to, da bi uničili naše življenje, namesto rešili življenje drugih? 48 ur smo bili v zaporu, no to pa smo morali plačati varščino. Moja varščina je bila 10 tisoč evrov. Potem eno leto in 8 mesecev nisem smel zapustiti Grčije. No, vmes pa sem še vedno izvajal svoja človekoljubna prizadevanja. Poskusil sem zagotoviti hrano, oblačila, zatočišče in drugo humanitarno pomoč ladje več nisem imel, ker so mi jo zasegli, ampak to me ni ustavilo, še vedno sem reševal ljudi. Včasih sem plaval 300 in 400 metrov ven na morje in se potem vrnil nazaj. Ko so ladje prišle na grške otoke, sem jim pomagal in ko so se nehale, ko so nehale prihajati na grške otoke, sem potoval po Grčiji in pomagal beguncem. In 10. augusta 2017, po letu in 8 mesecih, sem se končno lahko vrnil domov. Še vedno sem se moral z, zagovarjati na sodišču, 9 mesecev kasneje, 7. maja 2018. Ne glede na to, da so bile njihove trditve popolnoma neumne, je bilo moje življenje v bistvu ustavljeno 9 mesecev. Lahko bi vse življenje preživel v zaporu vse sem izgubil. Vprašal sem se, kdo me bo zaposlil, zato ker bom vse življenje preživel v zaporu. Vse življenje zakaj? Zato ker poskušam reševati življenje. Migracije so pojav za mm, Bližnji vzhod in Severno Afriko. To je nekaj stalnega, ampak takšne so naše gospodarske in socialne realnosti. To je regija, kjer je raznovrstnost vedno nekaj normalnega. Migracije prispevajo k temu, da ljudje sobivajo tam. Evropa ima danes starajoče se prebivalstvo, zato potrebuje migrante. In če ne bomo sposobni rešiti problema begunskih, tako iz Sirije, Iraka, Afganistana in drugih sporov, in območji spori, bomo težko našli novo ravnotežje in težko bomo rešili to politično ksenofobijo. Več desetletij že ribiči, pravniki in drugi mm, na južni evropski obali rešujejo življenja. Še vedno vsak dan vidim, da Grčija ne more sama rešiti te krize. Trije prostovoljci so bili aretirani na Lezbosu prejšnji mesec in to jasno kaže, da je civilna družba pod pritiskom in da so tudi ogrožene človekove pravice. Ti človekoljubni um, ljudje, humanitarci, se morajo spopati z resnimi obtožbami. Eden od teh je Sara Medini, lahko se je spomnite, da je vstopila in se ukrcala na ladjo kjer je bilo veliko ljudi, ter pomagala ljudem, da so se rešili. Preživeli so prav vsi. Sean Bender je njen kolega, ki je prišel iz eh, londonske šole za ekonomijo. Njegov oče je bil begunac iz Vietnama, ki je pobegnil v Nemčijo po vietnamski vojni. On želi pomagati drugim. Gospe in gospodje, svet potrebuje našo pomoč. Če se drugi ne bodo odzvali, potem prosim, da pomagate humanitarnim delovcem, kot sta Sarah in Sean. Vem, da verjamete v človekoljubnost in vem, da bi vi tudi lahko storili podobno. Kaj bi storili, če bi vas obtožili, da ste storili nekaj, kar gre popolnoma proti temu, za kar si vi prizadevate? Tako sem se jaz počutil, ko so mi povedali, da lahko vse življenje preživim v zaporu, zato ker sem pomagal ljudem. Obtožnico so opustili in ne bom pristal v zaporu. Ampak dejstvo je, da se, se vedno spopadamo z resnimi težavami na tem področju. Če zago želimo zagotoviti temeljne človekove pravice, je treba zagotoviti, da se bosta izvajala zakonodaja in ustrezne politike. Zaščititi je treba nevladne organizacije in neodvisne prostovoljne delavce. EU mora reformirati obstoječo zakonodajo in izvesti mora celovit pregled azila in politike priseljevanja. Ampak to se ne bo zgodilo čez noč. Prav tako si ne smemo zatiskali, zatiskati oči to bi bilo nezakonito. Po mednarodnem pravu je tako, da je vsaki ladji treba pomagati, ne glede na to, pod katero zastavo pluje ali kje se potaplja. Če se to ne stori, je to zločin. Zato potrebujemo trajno rešitev, reformo, ki bo zagotovila, da solidarnost ne bo kaznivo dejanje. Prav tako moramo nezakonitim beguncem in imigrantom zagotoviti temeljne pravice. Gospe in gospodje, ponižno vas prosim, da pomagamo humanitarnim delavcem, ki se spopadajo z zelo velikimi izzivi. To potrebujemo za človečnost. Vsi moramo ukrepati, zato da poskrbimo, da bodo vsi takoj uspuščeni. Ni prav, da jih obravnavamo kot zločince. Hvala vsem prostovoljnim delavcem, ki se žrtvujejo za druge. Če ne bi bilo njih, potem bi bilo v Evropi še slabše. Hvala. Thank you very much. Um... Hvala. Zdaj bomo slišali predstavitev o tem, kako država članica izvaja direktivo o pomoči. Tukaj je Jean de Krun, on prihaja iz eh, Ministrstva za notranje zadeve v Franciji in on nam bo povedal, kako Francija izvaja to direktivo. Hvala lepa za vas, vaš čas in izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane gospe in gospode, evropski poslanci, hvala za povabilo. Ne bom se za pretvarjal, da govorim v imenu vseh držav članic, ampak lahko govorim v imenu Francije, predvsem z pravnega vidika. Tako kot ste povedali, gospod predsednik, pri uvodnem nagovoru, in kot so povedali nekateri govorniki pred vami, se zavedam, da je pomembna človeška razsežnost pri obravnavi tega vprašanja in države članice niso le neke brezsrčne pošasti, prav gotovo se zavedajo tudi tega vidika. Pojav preseljevanja preko sredozemlja mora postati tudi del politike preventive, vnaprejšnjega boja proti nezakonitim potem in pa tih otapljanju z ljudmi. Moramo predvideti preventivo, ne pa le sankcije na kazenski strani. Ne bi želel biti predolg, ne bom se skliceval na direktivo iz leta 2002, ki je nekako v usredju naše razprave danes popovdne. Francija je prenesla v nacionalno zakonodajo tudi to direktivo. V svoje nacionalne zakonodaje je že imela zapisane nekatere sankcije proti določenim oblikam pomoči pri nezakonitem preseljevanju. Smo pa prenesli v to tudi te evropske določbe. Leta 2016 smo precenili, da je bila zagotovljena skladnost. O pojavu migracije je bilo povedano veliko. Izvršni direktor Frontexa Fabrice Leggeri bo verjetno potem bolj predstavil, zakaj gre, kako je. poteka dejanski postopek sprejema imigrantov, lahko pa predstavim francoski sistem. Na področju pomoči pri vstopu ali pa priseljevanju tujcev vključuje dve določbi v našem kodeksu za tujce. In sicer prvi člen, ki opredeljuje kršitev, in drugi člen, ki opredeljuje kršitev nekatere izjeme. Potem imam tudi določene člene glede obremenilnih okoliščin, ko so nekatere poti organizirane. Potem pa imamo tudi številne izjeme, ne le izjeme v primeru humanitarne pomenči v splošnem smislu, k čemer se bom vrnil, ampak tudi za primere družinskih članov imigrantov ki seveda delujejo iz vzgibov družinske solidarnosti. Čeprav Francija ni v prvi fronti, tako rekoč, ko gre za pomorsko imigracijo, tudi zaradi geografskih danosti v tem smislu, se pravi, nismo na prvi liniji, vsaj ne francoska pristanišča, nas ta pojav pomoči pri vstopu, zadevam, sploh ko gre za nezakonito priseljevanje. Od leta 2015 smo vzpostavili tudi nadzor na notranjih mejah Unije in Francija je prav gotovo ena od držav znotraj tako imenovanega sekundarnega pritoka priseljencov. Pa tudi Kale je seveda zelo pomemben, to je kanal na poti do Severnega morja, sploh za tiste migrante, ki želijo prispeti v Združeno kraljestvo. Nekaj zneskov iz Francije leta 2017 lani smo prijeli 103 tisoč nezakonitih priseljencev na našem območju, to je absoluten rekord. Kar zadeva preprečevalne ukrepe in pa boj proti trgovini z ljudmi in pa tih otapljenjem. 303 to vrstnih konkretnih enot celice delovalo in zaradi tega je bilo ogroženih približno 2500 oseb. Kazenski organi oziroma organi pregona v Franciji so leta 2016 izvedli približno 700 oseb aretaciji zaradi pomoči tem nezakonitim presedencem. Število obsodb je bilo v zadnjih letih precej stalno, konstantno, se pa povečuje število prijeti, kar že kaže na to, da so te verige in pa združbe vedno bolj organizirane in učinkovite. Zdaj pa še nekaj naši zakonodajni instrumenti in urodja. Eden od govornikov prej se je skliceval na francoski ustavni svet. Julija je ta svet podal odločbo ali pa sklep glede formulacije člena, glede izjem. Formulacija tega člena pred intervencijo ustavnega odbora, ko je odbor podal svoj sklep, je torej pravila, da do pomoči ne more priti, razen ko gre tukaj dejansko za zagotavljanje pravne pomoči in zavarovanje fizične zdravstvene integritete in obenem ko je cilj zaščititi fizično integriteto in dostojanstvo življenja posameznika. Z našega vidika, pa tudi z vidika Evropske komisije, je bilo to ustrezno prenašanje v nacionalno zakonodajo direktive. Ustavni svet ali pa odbor pa je kritiziral to določbo in sicer je dejal, da ta določba ni skladna ne nujno z direktivo, ampak z ustavnim svetom načelom bratstva, fraternite in to ne bi imelo negativne posledice. Prvič, to bi pomenilo, da bi morali v svojo zakonodajo ugraditi izjemo, ko gre za pomoč pri pritoku ljudi, ne le za pomoč pri nastanitvi, in potem bi morali govoriti tudi o nekaterih izjemah za primere dejanj, ki so izključno humanitarnega namena. Nekatere spremembe smo torej vključili v to besedilo, tako da smo upoštevali tudi zahteve ustanega odbora in nova formulacija, ki opredeljuje te izjeme, pravi, da lahko pride do pomoči le tistim pravnim osebam, ki so lahko deležne upravičene pomoči, jezikovne pomoči z humanitarnim namenom. No, formulacija je torej manj precizna, manj specifična, ampak nekako splošno povzema, kaj vse je v to zajeto, predvsem pa je navedeno, da mora biti tukaj ugotovljen humanitarni cilj. Želel bi še nekaj dodati. Dvoje. Prvič, nekatere nevladne organizacije nam včasih očitajo, da nismo izključili dobiškonosnih ciljev neposredno v členu, ki zadeva opredelitev kršitve. Odločili smo se to vključiti v ločen člen. Razlog za to je čisto operativne narave ko policisti začnejo s kazensko preiskavo, je na tej točki zelo težko ugotoviti ali pa se izreči, vsaj ni enostavno, ali je prišlo tukaj do nezakonitega delovanja v namene ustvarjena dobička. In za odsotnostjo takšne ugotovitve se spremeni seveda tudi opredelitev dejanske kršitve veliko preiskav se zaradi tega dejansko ne bi moglo začeti in to bi že nasprotovalo dejanskemu praktičnemu cilju direktive. Kriminalne združbe uporabljajo vedno bolj sofisticirane metode, tako da ne pride niti do neposrednega plačila na francoskem teritoriju, ni torej nekakšnega vidnega plačila ali pa izmenjave denarja, med akteri ta plačila se upravijo izven Francije in struktura je v smislu poslovanja zelo kompleksna. Torej, cilj Evropske direktive smo izpolnili, ampak s kombiniranjem dveh pravnih členov ravno zato, da smo rešili to problematiko. Še nekaj sem želel osvetliti, nekaj, kar zadeva vstop. Pomoč pri vstopu na francoski teritoriji naj ne bi bil predmet izredne določbe v naši nacionalni zakonodaji, vsaj ne v kontekstu izjem glede pregona zaradi humanitarnih namenov. Humanitarna pomoč se od septembra 2008 obravnava kot pomoč pri prostem pretoku ali gibanju. Tukaj gre torej za diferencirano obravnavo med takšno in drugačno pomočjo, to je potrdil tudi naš ustavni odbor leta 2010. Razlog za to pa je, da v primeru vstopa tisti, ki pomaga, ne nudi nujno pomoči migrantu v neki nezakoniti situaciji. To, da ga pripelje na francoski teritorij, še ne pomeni, da gre za pomoč. Ne moremo pa reči, da to, da nekomu pomagamo, da za to dejansko zadostuje to, da nekoga že spravimo čez mejo. Prav gotovo ne. Veliko je tudi meja, ki se prečkajo preko kopna, iz Italije, Belgije, kakorkoli že. Nek migrant, ki prihaja iz Belgije, Italije, kjerkoli že drugje, seveda je mogoče taki osebi pomagati, da je mogoče taki osebi pomagati, pri vstopu ali pa prečkanju meje, ne da bi dejansko vstopili na francoski teritorij. Že to je neka nijansa, ki komplicira to opredelitev. Skušal sem držati čas za govor. Nimamo torej izrecne določbe v francoski zakonodaji glede tega, ampak uporablja se splošno kazensko načelo, gre namreč za obseg ali pa področje kazenskega prava, ki predvideva sankcijo ali pa kazen, le če bi bil ugotovljen element namena pri določenem dejanju. In tukaj je vedno seveda tudi razlog ali pa izjema potrebe, zaradi tega, ker je bilo treba rešiti življenje posameznika. To pa specifično ne posega nujno na področje kršitve, ki se ugotavlja v primeru nezakonite pomoči pri vstopu. Je pa treba seveda to vstopiti obravnavati posamično pri vsaki zadevi. No, za vsemi temi spremembami, ki so bile vključene v zadnjo različico naše zakonodaje, ocenujemo, da je ta zdaj tudi skladna z evropskimi priporočili in zahtevami in da je obenem zakonodaja tudi popolnoma uravnotežena. Tako imamo na eni strani nekakšne ukrepe za omejevanje nezakonite pomoči, zagotavljanje varovanja tistih, ki zagotavljajo humanitarno pomoč in po drugi strani to, da nekako skušamo kaznovati tiste, ki dejansko upravljajo nezakonite dejavnosti. Tihotapce. Hvala lepa, zdaj pa še zadnja dva pres, prispevka, ki bosta kratka, preden bomo imeli razpravo. Najprej posnetek gospoda Legge. Čerija, on no, je izvršni direktor Frontexa. Gospod Leđeri je veliko krat tukaj, tokrat žal ni uspel uh, priti. Nekaj minutni posnetek vam bomo predvajali zdaj. Hvala lepa. V veliko veselje mi je, da me je odbor Libe povabil sem, da spregovorim kot izvršni direktor Frontexa, to je Evropska mejna in obalna straža. Frontex z operacijami na zunanjih mejah EU pogosto vidi prvi žrtve tih otapljenja in trgovanja z ljudmi. Morda nekaj ne veste, ampak Frontex je v letošnjem letu pomagal rešiti skoraj 23 tisoč ljudi. Vse operacije iskanja in reševanja v okviru Frontexa so pod nadzorom države gostiteljice. Po izkrcanju Frontex podpira identifikacijo, registriranje in pregled nezakonitih migrantov. Skupaj z nacionalno Agencijo za nadzor meja države gostiteljice, Agencija Frontex migrante v smeri k ustreznim oblastem. Tisti, ki želijo prositi za azil, lahko za to zaprosijo potencijalne žrtve trgovanja z ljudmi, pa lahko gredo do policije. Mladoletniki brez spremstva dobijo stik eh, oblasti in organov za zaščito otrok, noseče ženske in pa se napoti v bolnišnice. Mednarodne organizacije, kot je UNHCR in IOM, prav tako sodelujejo v teh operacijah, pa tudi številne mednarodne in lokalne nevladne organizacije, naprimer Rdeči križ in Save the Children. Vendar Frontex ne sodeluje samo v operacijah iskanja in reševanja tudi drugače pomagamo. Od leta 2011 Frontex pomaga, mm, pomaga pri oblikovanju zmogljivosti tako v državah članicah, kot tudi v treh teh državah. Ponujemo usposabljanje glede preprečevanja trgovanja z ljudmi. In razvili smo projekt za to, da obmenim uradnikom pomagamo odkriti in pomagati mladoletnim žrtvam ki so žrtve trgovanja z ljudmi. Agencija neprestano dela z državami članicami in zagotavljamo varnost in dobro delovanje zonanih meja Evropske unije. Vedno večjo vlogo imamo tudi pri preprečevanju čezmejnega kriminala, vendar to ne pomeni, da je reševanje življenj na morju manj pomembno. Ne, to je obveza, ki izhaja iz mednarodnega prava in zavez EU do temeljnih pravic. Mi menimo, da ni nasprotja med tem, da izražamo sočutje z žrtvami na eni strani, po drugi strani pa prispevamo k preprečevanju kriminalitete. Frontex ima nalogo ohranjanja varnosti na ozemlju EU, tako da zaščiti zunanje meje in da se bori proti organiziranemu in resnemu mednarodnemu kriminalu. Agencija skupaj z Europolom in Eurojustom opravlja pomembno vlogo na številnih področjih, naprimer na področju preprečevanja trgovine z ljudmi, tihotapljanja migrantov, goljufije na področju dokumentov ter nezakonite trgovine z orožjem, naprimer. Del našega mandata je, da zbiramo in obdelujemo osebne podatke. Te podatke potem delimo z Europolom in državami članicami za namene kazenskih preiskav. Tako agencija pomaga nacionalnim organom pri izvajanju direktive o pomoči. Spoštovane gospe in gospodje, mi smo agencija EU, zato Frontex ne sodeluje v političnih razpravah glede pregleda direktive o pomoči. Prenos direktive je nekaj, za kaj so odgovorne države članice in pravosodni sistem vsake države mora odločiti, ali je prišlo do pomoči v posameznih primerjih. Vendar na koncu želim povedati še nekaj. Vsi Frontex, države članice, humanitarne organizacije in nevladne organizacije, vsi torej želimo zagotoviti pomoč žrtvam, ko pridejo v EU. In skupaj delamo za to, da bi bilo takšnih žrtev v prihodnih mesecih in letih čim manj. Oh, this sort of thing always happens. Such a pain in the ass, it really is. I mean, the reason we're having this. To se vedno zgodi. vedno imamo težave. Frontex in uh, izvršni direktor so se potrudili in podali izjavo, po drugi strani pa imamo zdaj to neumnost. Dobro, naslednjič tega ne bomo več storili. On je veliko krat tukaj in res je, veliko krat se oglasi torej pri nas. Pripričam pa sem, da ima veliko dela. Dobro, ampak tega se ne bomo več li. In samo dva poslanca sta še tukaj, ampak dobro. Gospod Tudorače, vi ste iz komisije, vem, deset minut imate, ampak na tej javni predstavitvi iščemo smernice. Zato prosim, da smo nekoliko bolj prožni. Zanima me, kdaj bi lahko dobili te smernice. Ne veste, dobro. Če smernic ne bo, me zanima, ali nam lahko poveste, kje smo. Vem, da bi lahko govorili 10 minut, ampak mislim, da bi bilo dobro, da bi se malce osredotočili. Imamo dve poslanki tukaj predlagam, da smo nekoliko bolj osredotočeni, ne želim več izgubljati časa. Lahko govorite 10 minut, če želite, vendar jaz bi rad videl, da govorite 5 minut. Torej, smernice, to želimo, zato ker pripravljamo resolucijo, realistično ne bo prišlo do revizije direktive, želimo pa, da bi nam komisija posredovala neke smernice, zato da bomo lahko okrog tega delali kasneje, ljudje umirajo, tega si ne želimo več videti. Dva sta bila tako, ki sta spregovorila o tem, kako je res tam na terenu, mi kot parlament pa moramo nekaj storili, storiti. Komisija, mi smo prosili vas, zato ker je to pač tisti prvi korak, ki ga lahko naredimo. Vem, da lahko o teh zadevah govorite na dolgo in široko, ampak lepo prosim, da poskusite biti kratki in brez pritiska pa dobrodošli, seveda. Uh, most... Hvala lepa, z veseljem bom dal svoj govor na stran in se lotil vprašanj, ki ste mi jih zastavili. Mislim, da smo slišali res dobre prispevke že na začetku in tudi izvršni direktor Frontexa se je oglasil, pa tudi francoska vlada je podala svoj prispevek. Hvala lepa za to pobudo, da ste se odločili, da prisluhnemo tudi državi članici. Običajno ne slišimo, kaj menijo države članice v zvezi s tem. Prosili ste me, da sem konkreten in da spregovorim o smernicah in o resoluciji, ki ste jo sprejeli julija letos. Od ocene te direktive leta 2017 ne gre toliko za časovnico, ampak za ustreznost in učinek. Sprašujemo se, ali so smernice ali kakršen koli drug zakonodajni poseg tisto, kar bo prineslo rezultat, ki ga želimo videti. Sami smo izvedli kar nekaj analiz v okviru ocene direktive. Vse torej kaže, da se naša ocena ne spreminja. Smernice ali zakonodajni posegi ne bodo pripeljali rešitev na dolgi rok, ki si jih želimo, zato da bi lahko rešili izzive, s katerimi se spopadamo. Še vedno ni sistemske rešitve za upravljanje z migracijami na ravni EU. Zakaj? Dva elementa je treba omeniti v okviru ocene, ki sem jo omenil prej. Po eni strani je tako, da nacionalna zakonodaja predvideva izredne okoliščine v primerih reševanja. Z drugimi besedami, nobeno noben zakonodajni ukrep ne bi prinesel učinka, ki si ga želimo videti. In drugič, to je drugi element, ki je bil del naše analize, leta 2017 ni bilo dovolj dokazov za to, da bi vedeli, katera smer je najboljša. Zadeve se spreminjajo, zato smo letos začeli izvajati proces, v katerem smo povabili vse akterje iz civilne družbe, ki so aktivni na tem področju, da nam podajo svoje mnenja. Njihove izkušnje so zelo različne, gre za operacije reševanja in iskanja v sredozemlju, pa vse do primerov, ki jih je omenil predstavnik Francije. v nekaterih državah članicah, obstaja pa seveda tudi specifičen način obravnavanja nevladnih organizacij v splošnem. Zato je treba najprej ugotoviti, kakšno je stanje, preden se odločimo, kako postopati v zakonodajnem smislu. Proces smo sprožili, maja smo imeli prvo srečanje. Zdaj čakamo na drugo srečanje, čakamo tudi na povratne informacije strani civilne družbe. Civilni družbi smo tudi ponudili, da pripravi platformo za to, da bo mogoče navezati stike z predstavniki vlad, ki običajno stojijo na drugi strani teh zgodb. Rešitve so v nacionalni zakonodaji ali pa v rokah tuživcev. Civilna družba in nacionalni organi morajo sodelovati med seboj. Ponudili smo torej oblikovanje takšne platforme in poskusili bomo zbrati ustrezen dokazni material. Čakamo na izraz dobre volje strani akterjev, potem pa bomo to pretopili tudi v prakso. In še dva elementa, ki sem ju želel omeniti. Nekaj moramo upoštevati. Slišali smo zgodbe iz resničnega življenja, te so res pretresljive in kažejo na to, da ljudje res trpijo. Ampak zaradi ukrepanj na ravni EU smo rešili več kot 100 tisoč življenj. To je preprosto res, to je dejstvo. Obstajajo tudi zakonite poti, še zdaleč niso tako dobro razvite, kot bi želeli mi pri komisiji, ampak zdaj izdajemo več dovoljen za bivanje, zakonitih dovoljen za bivanje kot kadarkoli prej. Torej, gre za majhen korak, to ni dovolj, ampak eh, menimo, da bodo najboljše rešitve prišle iz tega svežnja zakonodajnih predlogov, ki smo jih predložili pred dvema ali trema, tremi leti. To seveda dopolnjujemo, in sami zelo dobro veste, da so ti dosije še vedno blokirani. Če bodo ti zakonodajni ukrepi napredovali, nam bo to zagotovilo dolgoročne rešitve, ki jih potrebujemo. Seveda bomo vseeno pripravili smernice, ne zavračamo jih, še vedno zbiramo material, ki ga potrebujemo, vendar po našem mnenju rešitev leži v tem, da se zbere pogum, da se sprejme svežen. Imamo azil, imamo azilno agencijo, imamo ustrezne podporne mehanizme in tako naprej. To je vse v svežnju in če bomo to lahko sprejeli, bomo v mnogo boljšem položaju. Najlepša hvala, gospod Sodorače. To moramo vse preučiti. Sprememba predloga verjetno ne bo realistična do konca mandata, ampak to sem želel omeniti, saj je to nekaj, česar bi si želeli. Prav gotovo si tega želijo tudi moji kolegi. No, oba, ki sta tukaj ostala od evropskih poslancev, pa o tem veliko veste. Lahko začnemo z razpravo. Najprej Barbara Špinele. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rada prisrčno zahvalila dr. Nestlerju in pa gospodu Salamu Aldinu. Eh, hvala lepa za vajen boj. Zahvaljujem se tudi avtorjem študije Fit for Purpose. Torej, zahvaljujem se obima soavtoricama. moram reči, da se ne strinjam s predstavnikom komisije. Kajti ponov, ponovni zapis direktive oziroma sprememba direktive je neobhodno potrebna, nujno potrebujemo nove smernice, kot smo dejali tudi v resoluciji. Morda, če bomo to odložili na nekaj dolgoročnega, to ne bo rešilo položaja, kajti mi moramo ukrepati zdaj, kratkoročno kajti sedaj kratkoročno kriminalizirajo humanitarne delavce in um, organizacije. Potrebujemo nove smernice, kajti zlasti direktiva o pomoči in pa drugi zakoni so, Evropske unije so v nasprotju s tem, kar predpisujejo eh, Združeni narodi, zlasti imam v mislih, 3. točko 16. člena protokola o boju proti tih otapljanju. Kajti tam je zapisano, da pomoč ljudem v stiski in pa migrantom eh, brez dokumentov je obvezna, medtem ko to ni obvezno v direktivi, ampak to ostaja opcija. In mislim, da bi morali to nujno spremeniti. Rada bi povedala še eno stvar. V številnih državah članic, až začenši za mojo Italijo, se soočamo s politično strategijo eksternalizacije azilne politike. In ta eksternalizacija je tista, ki sproža probleme torej to pomeni kriminalizacijo pomoči in pa reševanja migrantov brez dokumentov na evropskem ozemlju. Naj vam podam primer Italije. Mi smo pred eskalacijo. Najprej so kriminalizirali ladje nevladnih organizacij in la, eh, morje se je spraznilo in izginile so vse ladje, ki so reševali ljudi, imenovali so jih taksi eh, migrantov, kot če bi bili migranti neki turisti, ki bi iz užitkarstva potovali po sredozemlju. Potem pa se je ta eskalacija nadaljevala s sledečim dejstvom. Kriminalizirali so tudi italijanske vojaške ladje, naprimer ladja Dičoti. Prišlo je torej do notranjega konflikta med organi italijanske države. Politika eksternalizacije se izvaja v nasprotju s praksami e, italijanskih vojaških ladij. Torej v tem primeru gre tukaj za e, nekaj, kar je v odgovornosti Ministrstva za obrambo. In to me zelo skrbi. Potem, kar se tiče novega dekreta o eh, varnosti in migraciji. Torej, sedaj smo dobili ta dekret in tukaj se sedaj miša vse. Migrante brez dokumentov, migrante z dokumenti, teroristi, eh, tihotapec. Vse to je opredeljeno kot nevarne osebe in lahko bi izgubili italijansko državljanstvo, če bodo zagrešili minimalno kršitev. To pomeni, da se tukaj eh, vzpostavlja monoetnično vizijo državljanstva. To se dogaja prvikrat po drugi svetovni vojni v Italiji in to je po mojem mnenju vse del politične strategije. Torej, če nekdo reče, da eh, ne potrebujemo novih smernic, se mi zdi to zelo minimalistično. Thank you very much, uh, Barbara. Najlepša hvala, Barbara. No, pred očmi imam resolucijo, ki je bila sprejeta letos. Tam so navedeni pozivi k smernicam Evropske unije, potem pa se ogledamo še to celovito poročilo o migracijah iz eh, očitno nekega drugega časa, iz nekega drugega okolja, kjer piše neposredno pravo Evropske unije mora uporabljati načelo, da tisti, ki potrebujejo pomoč, ne morejo biti kriminalizirani. In to je zakon. Zdaj pa se je to kronološko vedno bolj omililo, ošibilo, je pa jasno, kaj je bil namen glavnega poročila o migracijah. To je to, kar smo si želeli doseči. Se upravičujem vsem, ki menite, da je bila ta resolucija zdaj ošibljena, ampak to se je dejansko zgodilo. Takšno je pač moje mnenje. Tukaj niti ne gre za vprašanje, ampak za pripombo. To mi je dovoljeno. Mari Kristin ti pove, kar si želela, potem pa se bomo vrnili govornikom. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala prvim štirim govornikom. Saj ste na določen način osvetlili pomen resolucije Evropskega parlamenta. S tem ste potrdili tudi naše pomisleke, skrbi pa tudi pričakovanja glede prenosa v racionalno zakonodajo direktive o pomoči. Prav gotovo nas večina v tem Evropskem parlamentu pravi, da ne moramo mešati humanitarne pomoči, človeške solidarnosti z trgovino, z ljudmi. Prav tako je treba omeniti nezadostnost določenih sredstev. Tudi pri morskih operacijah, tudi po tem, kar se je dogajalo za Mare Nostrum, znašli smo se v sredozemski situaciji, ki smo jo priča danes. To ne pomeni, da tukaj ne priznavamo tega, da prihaja do reševanja na morju. Ampak imam vprašanje vezano na to. Od nove situacije v Italiji, kje bomo reševali te ljudi na morju? če se tam znajde plovilo nevladne organizacije, pa jih potem toliko in toliko rešujejo tudi uradni organi Evropske unije. Moramo vedeti, kam bodo ti imigranti šli, moramo dobiti jasne odgovore na ta vprašanja. In zakaj je toliko skrbi in govora glede tega, ko se pojavi neko plovilo za nevladne, nevladne organizacije, za ne vem, 53, 58 ljudmi in potem je to neka težava, da bi jih mi sprejeli. To je sramota za nas, sramota za države članice, da ne moramo sprejeti enega plovila, vključno s Francijo, seveda, gospod De Krun. Morda nismo na prvi fronti, ampak ob enem tudi nismo Danska. Smo pa v boljši situaciji kot Španija. Španija pa je odprla svoja pristanišča, ne pa Francija. In to vključuje tudi tista plovila, ki pridejo v Španijo preko morskega teritorija Korzike, naprimer. Ne vem. Mislim, da se je verjetno bolj enostavno ustaviti na Korziki, kot pa da se to plovilo preusmeri do Barcelone. V nasprotju s tem, kar ste povedali vi, te meje nismo vzpostavili zaradi tega, ker bi se morali borovati, boriti proti migracijam, ampak zaradi tega, ker smo se želeli zaščititi pred terorizmom. To je treba pojasniti. In v resnici pravzaprav ni nobenega migracijskega toka med Italijo in Francijo. Tukaj gre le za enostavno ščitenje Francije pred sprejemom migrantom. migrantov. Večkrat so nas že obsodili zaradi tega, ker nismo spoštovali celotnega sklopa zagotavljanja teh pravic. Kakšna je realnost prava v razmerju do realnosti izvajanja prava? To je nekaj, če se moramo zavedati, prav gotovo Francija tukaj ne izpolnjuje zahtev. Želela sem povedati tudi, da imam določene dvome. Z nami je pač predstavnik francoskih pristojnih organov, ki je rekel, da je prišlo do prenosa v francosko nacionalno zakonodajo tega predloga komisije. Imam pa določene dvome glede koherentnosti tega novega predloga in tudi ne vem, ali je primerno, da se uporablja tukaj načelo bratstva, kot ga omenja ustavni odbor. To je sicer zapisano res v členu 622.4. Zdaj se pogovarjamo tudi o neposredni in posredni pomoči in razumem povezave, ki ste ga vzpostavili vi med posredno in neposredno pomočjo in na to tudi dobičkonosnimi dejanji. To ni isto. Po drugi strani ste vi, no, francoski presodni organ in francoska vlada, dodali nekaj, česar sploh ni bilo v okvirnem sklepu ustavnega odbora. Izraz striktno humanitarni celi. Pisalo je v osnovni določbi humanitarni celi, francoska vlada pa je dodala tukaj striktno, torej v strogem pomenu, kot da ne bi bilo tukaj že dovolj težav, z tolmačenjem tega, kaj je posredna ali neposredna pomoč. Ne bi želela postaviti pod vprašanje celotnega francoskega pravosodja, ampak enostavno imam določene dvome glede te uskladitve z predlogom ustavnega sveta. Francoska jurisdikcija se torej dovoli reči, da je prišlo do posredne pomoči, ko so bili obsojeni aktivisti, ki so dejansko imeli nek interes pomagati ljudem iz človekovih ljubnih namenov, ne pa zaradi nekega dobička. To je treba torej pojasniti tudi pri Evropski komisiji. Preveč manevrskega prostora puščate pri urejanju te zakonodaje, pa tudi pri tolmačenju tega koncepta humanitarni namen. Pa še nekaj me je začudilo pri intervenciji predstavnika Evropske komisije, ki je vzpostavil analogijo med. Tistimi, ki so rešeni. Torej, razmerje med številom smrtnih žrtev in tistimi, ki so rešeni, se povečuje. Tukaj nekaj ne deluje dobro. Ravno zaradi tega, ker nimamo ustreznih pravnih kanalov za to. Pravnih kanalov, ki bi dejansko upoštevali tudi državljanstva. Seveda ne moramo vsega obravnavati v enem sklopu in storiti tako, kot ste storili vi. Da enostavno zapisate, da je šlo tukaj za nekakšno rokovno število zaprosil za dokumente za prebivanje. V kateri državi članici, če govorimo o neki sredozemski regiji, tam stvari sploh niso urejene in še vedno moramo odpirati določene humanitarne kuluarje. Ne morete torej vzpostaviti povezave med eh, sredozemsko situacijo in pa izdanim številom dokumentov za prebivanje. Ne vem, kakšno je bilo število leta 2017, ampak mislim, da je Poljska lani bila prva. Ne vem, kako je to sploh povezano s situacijo na sredozemlju. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa še Ana Gomes. Strinjam se s tistimi na portugalskem, ki. Pozivajo, da se portugalska zastava pripne na tiste lade, ki dejansko rešujejo te ljudi, ki potrebujejo pomoč. Na ta način bi rešili našo humanitarnost, našo solidarnost. In kdor tega ne razume, te pobude, po mojem mnenju, niti ni vreden tega, da bi lahko delal v kontekstu Evropske unije. Seveda razumem, da smernice ne bi kaj bistvenega prispevale v smislu tega da naša država članica izpolnjuje svoje obveznosti, obveznosti v humanitarnem smislu, v smislu človekovih pravic v okviru pogodbe, pa tudi mednarodnih instrumentov. In zgrožena sem, da celo nekatere vlade, ki jih ne usmerjajo skrajni desničari, postajajo vedno bolj usklajeni z retoriko fašistov, kot je Orban in pravijo, da so nevladne organizacije, ki rešujejo življenja, nekdo, ki ga je treba kriminalizirati ali pa bi ga lahko označili za tihotapca. Te vlade s tem, ko ne odpirajo pravnih zakonitih kanalov in poti za prosilce za zil, za begunce, in ki ne skrbijo za upravljanje z imigracijo, dejansko napajajo tiste poslovne mreže, ki financirajo mreže tihotapcev z ljudmi. To ni humanitarna past, to je poslovna past. In s tem, da ne zagotovimo pravnih zakonitih poti, dejansko omogočamo, da so tihotapci z ljudmi upravitelji migracijskih tokov. Kot je povedal gospod eh, Gutierrez, generalni sekretarat OZN, to je povedal takrat, ko je bil visoki komisar za begunce. Želel sem povedati, da kako slabo mi je zaradi položaja in stališče nekaterih vlade in pa institucij Evropske unije. Smernice pač niso uporabne, zato prosim, gospod Juncker, gospa Mogherini, gospod Avramopoulos in pa vsi komisarji, prosim, da se zauzamete za to, da na glas poveste vladam, kaj so njihove humanitarne in pravne obligacije. In njihove pravne obligacije prav gotovo pomenijo reševati življenja, ustrezno organizirati pritok migrantov in beguncev, zato da ne bodo na ta način spodbujale mafije, trgovine z ljudmi. Poleg tega jih moramo tudi ozaveščati. Spohne ne zavedajo tega, da nekateri tujci prihajajo v Evropsko unijo zato, ker lahko plačajo za zlate potne liste. To je očitno sistem za uvoz zakonitega organiziranega kriminala v EU. S tem pa ni nobene težave. Dobro, najlepša hvala, zdaj se bomo vrnili na panel govornikov. Lepo se zahvaljujem vsem govornikom in tudi vsem, ki ste se udeležili te četrtkove popovdanske seje. Imam še vprašanje za gospoda Neslerja in pa za Salema. Morda bi se lahko odzvali na vprašanja ali pa pripombe Barbara Spinelli, pa tudi Marija Kristina Veržja. Ana Gomaš nas pač že zapušča. Še jaz imam nekaj pripomb, kar bo zanimivo tudi za člane našega odpora. Smo v tej odboru, smo v tej zelo težki situaciji, treba je ugotoviti, kako bomo uredili zakonodajo. Zakonodajalci so očitno zmedeni, čisto po obezljani, iščem pač boljši izraz za to. Veste, kakšna politika se odvija na nacionalni ravni. Gospa Špenele govorila o italijanski situaciji, gospa Virža o francoski in tudi znotraj Evropske unije stvari niso jasne, čeprav smo transparentni, tu skušamo politiko urediti, ampak situacija je takšna, kot je. Kakšna pa je situacija z vidika nevladnih organizacij, z vidika nekoga, kot ste vi, pa tudi gospod Aldin, ljudje, ki skušate pomagati tem ljudem? Bi lahko povzeli, kako se to razlagate in kako vidite bližnjo prihodnost na področju humanitarnega dela? ne bi želel neke izčrpne predstavitve, ampak glede na to, da ste tukaj, da ste se odzvali na naše povabilo, bi bilo dobro, če bi lahko na koncu povedali kaj o tem. Zahvaljujem se vsem kolegom. Niste kolegi iz vlade ali pa iz Evropske komisije tukaj zato, da bi vas napadali. Imamo resen konkreten predlog, ampak seveda moramo prisluhniti tudi komisiji in pa državam članicam, kako se s tem soočajo, saj vsi sodelujemo znotraj tega mehanizma. S temi besedami se bomo najprej lotili končnih misli, zaključnih sklepov, od leve proti desni. Ob pol šestih moramo zaključiti, le nekaj minut imate torej na voljo vsak. Na desni bomo torej začeli, gospod Nesler, potem pa boste na voljo še, boste imeli na voljo nekaj časa še drugi govorci, če želite. Najlepša hvala. Vaše vprašanje, kako si razlagamo politično razpravo znotraj nevladnih organizacij, večinoma se pogovarjam z ljudmi, ki sodelujejo pri operacijah odkrivanja in reševanja, z veliko frustracije. Pri začetku tega dela je bil naš glavni cilj ozaveščati glede pomankljivih zmogljivosti pri operacijah iskanja in reševanja na Sredozemskem morju in pripričani smo bili, da bomo za opravljanje tega dela in pa za upozarjanjem na to situacijo, izboljšali situacijo. Da bosta Evropska unija in pa Evropska mejna in obaljna straža dejansko aktivno začeli reševati tiste, ki umirajo na morju. Obenem pa skušali vzpostavljati tudi varne zakonite poti v Evropo. Tako da beguncem in imigrantom ne bo nujno treba po teh riskantnih poteh s pomočjo tihotapcev z ljudmi. Že več let se soočamo s to grozovito frustracijo. Naše operacije so bile vedno večje, vedno več plovil se nam je pridruževalo, po drugi strani pa smo bili priča umiku evropske ali pa vladno organizirane reševalne akcije. Trenutno si težko zamišljamo, kako bo stvarmi v prihodnosti. Bojimo se, da se bomo zlašli v nekakšnem avstralskem modelu, kjer ne bo več nobene zakonite vstopa in bo mejna politika hermetično zaprta. Vsi smo že videli, kaj se dogaja, kaj se je dogajalo. O teh stvarih smo se pogovarjali v javnosti, kar veliko v zadnjih letih. Tukaj je veliko diskurza, ki se vrti tudi te, okrog tega, da so to samo neke divje živali, ki želijo vdreti v Evropo. Grozno je spremljati torej ta javni diskurs, javne razprave. Obenem pa ugotavljamo, da zakonodajni okvir držav članice ni nič boljši to se ni nič razvilo. Najlepša hvala za delo, ki ste ga upravili. Zahvaljujem se vam in številnim nevladnim organizacijam za vse to humanitarno delo, ki ga upravljate. Človekoljubno delo je pač človekoljubno delo. Hvala za to. And I hope we don't go to the Australian model, but it's very tempting upam, da res ne bomo posnemali avstralskega modela, ampak to je zelo dobro ponazorilo vaše mnenje. Torej, še enkrat bi želel povedati, da nismo želeli tukaj napadati uradnikov držav članic ali pa funkcionarjev institucij, ampak treba je vključiti v to tudi vašo perspektivo. Morda se boste tudi vi želeli na kaj odvrati, gospod Dekrun, pa morda tudi uh, Evropska komisija. Prosim za nekaj pripomb. Najlepša hvala. Morda bi se odzval na nekaj splošnih vprašanj za celotni panel, kako si predstavljamo prihodnost. Torej, to, da se ljudi pripeli v nekem kritičnem številu na mejo naših eh, more, potem pa se upravi nek telefonski klic, kjer se upozori, da so tukaj ljudje, ki jih je treba rešiti, to ni normalno, to je situacija, ki se ne more nadaljevati. Očitno nismo našli prave rešitve, nevladne organizacije prav gotovo upravljajo pomembne reševalne operacije to priznam, ampak moramo dejansko odpravljati vzrok tega pojava. To odpravljati vnaprej. Države članice in Evropska komisija mora to rešiti multilateralno ali pa bilateralno, tudi v pogovorih z afriškimi državami, potem tudi sosedskimi državami sredozemlja z juga, vzhoda in tako dalje. Imeli smo tudi vrh na valeti v tem smislu, dobili smo tudi nekatere številne pobude, s katerimi smo skušali nekako zajeziti te tokove, ki se usmerjajo preko sredozemlja. To je verjetno najpomembnejše. Zdaj pa še to, o čemer se pogovarjamo danes popovdne, glede sankcij za tiste, ki želijo pomagati tujcem in pa migrantom. Tukaj se strinjam s tem, kar je povedal gospod Udrače, z njegovo analizo. In sicer, da lahko izboljšamo te formulacije, to besedilo. Sam sicer ne bom govoril o kazanskih kodeksih drugih držav članic. V Franciji smo poskušali to izboljšati, čeprav so bile to le nekatere nejance, ampak vsebinsko vprašanje, glavna težava je to, kako bomo dejansko izvajali te določbe. Besedilo direktive se zdi splošno gledano zadovoljivo, to lahko vedno tudi izboljšamo, ampak predvsem je treba poskrbeti za ustrezno izvajanje določb, potem tudi spoštovanje znotraj jurisdikcij. Tukaj je treba zagotoviti tudi nekakšno dosledno spoštovanje tega besedila, ki je v veljavi. Ne vem, morda bi potreboval nekaj minut eh, za to, da se odzovem na pripombe gospe Vržija, to bi bil pač francosko-francoski dialog. Uh, Morda ne bi bilo dobro, da bi se zapletali v to čisto na hitro, morda ena krajša pripomba ali pa odziv na to, kar je povedala gospod Žija. Stališče Francije glede plovil na sredozemlju. Uporablja se tukaj pomorsko pravo. zagotovi se sprejem teh plovil v prvem varnem pristanišču. Potem pa je treba rešiti vprašanje, ki je ločeno, ampak dopolnilno, kako zagotoviti solidarnost med državami članicami. Kaj se je zgodilo s temi 58 ljudmi, se, o katerih ste govorili? Tukaj gre res za neko empirično reševanje, tukaj imamo sporozum med širimi državami članicami, potem se zavedajo nekateri ukrepi. Ampak treba zagotoviti boljšo organizacijo te solidarnosti, ko rešujemo ljudi na morju. Najlepša hvala za vašo udeležbo. Gospod Tudoraš, nekaj sklepnih besed. Kako reševati stvari v prihodnosti? Čisto na kratko navezal bi se na to, kar je povedal predsednik Evropske komisije Juncker pred kratkim, zato da se odzovem na nekatere vprašanja. Gospod Juncker je povedal, da tudi sam ne verjamem. To, da je dobro, da najdemo neko specifično rešitev za 50 ljudi danes in potem 50 ljudi jutri na drug način, tako ne bomo rešili težav z migracijami v Evropski uniji. Potrebujemo strukturne, sistematične rešitve, ustrezno solidarnost, kar je tudi omenil francoski kolega. In mislim, da bomo na ta način dobili tiste rešitve, ki jih potrebujemo. Bolj kot pa to, da zdaj tukaj kalibriramo in pilimo neko opredelitev zločina. Z mojega vidika imamo zelo jasno opredelitev tega, kaj je tihotapljanje, kaj je trgovina z ljudmi. Prav tako imamo definicijo, ki smo slišali že prej, glede tega, kaj je humanitarna pomoč. Kako pa sodišča tolmačijo te določbe, to je pač pristojnost teh jurisdikcij. Sodna praksa, to se izvaja na nacionalni ravni bistveno je to, da preprečimo, da bi se akteri civilne družbe dejansko znašli v takšni nepravični situaciji. In mislim, da bomo to dosegli le z nekakšnim ustreznim svežnjem. Upam, da bodo so zakonodajalci našli tudi dovolj časa in institucionalne moči, da se bodo temu prilagodili. Najlepša hvala. Gospod Tudorač, zdaj pa gospod Aldin. Tako kot vašemu kolegu se vam lepo zahvaljujem za upravljeno delo. Nekaj sklepnih besed, prosim. Prav gotovo ni enostavno staj vsega povzeti na hitro, ampak eh, morda nekaj zaključnih pripomb. Mislim, da moramo končati s to norostjo kriminalizacije humanitarnih delov delavcev. Kolega sta zaprta že mesec in deset dni skoraj. Samo zaradi tega, ker nekateri politiki menijo, da če komentarne delovce zaprejo v zapore, bo to preprečilo beguncem, da prihajajo v Grčijo. Vem, kako težko je to, da vas obtožijo za nekaj takšnega, zaradi česar bi lahko preživeli preostanek življenja v zaporu. Želim si da bi vsi storili vse, kar je v njihovih močeh, zato da bi zagotovili njuno takojšno osvoboditev. Vam pa se lepo zahvaljujem za vašo deležbo, zelo cenim delo, ki ga opravljate s kolegi. Zdaj pa še obe kolegici, ki sta predstavili kontekst te problematike, če želite kaj povedati o bližnji prihodnosti, neposredni prihodnosti. Pet točk zelo na hitro. Prvič, ne gre le za sredo zemlje, kar pogosto slišimo znotraj te razprave, gre tudi za kopanske meje v Evropski uniji. Treba je razmišljati tudi o situaciji prebivanja, ki je vedno bolj sovražna do nezakonitih priseljencev, ki prebivajo v državah članicah. Prav gotovo je pretresljiva ta situacija v sredozemlju, ampak ni to edino območje, kjer se pojavlja ta problematika. Potem pa še drugo vprašanje, učinkovitost. Proračun za naslednje obdobje 2021-2027 za mejni nadzor Evropske unije bo trikrat večji kot prej, 34,9 milijard funtov. Koliko teh sredstev bo namenjenih našim prijateljem tukaj in koliko tega sredstva bo šlo v druge ovojnice, torej v zagotavljanje ustreznega izobraževanja, preprečevanja kriminala. Veliko več denarja treba vložiti v rušenje kriminalnih združb, kot pa v to, da pomagamo ljudem, kot je gospod Aldin Vsi tisti, ki so umrli v tovrnjaku v Avstriji, ko so prečkali mejo iz Mačarske, kljub temu, da so nekateri na to opozarjali, Lina in jaz sva dejansko imela razgovor s tistimi, ki so ocenevali to situacijo. Slišali smo tudi posnetke teh migrantov, ki so klicali na pomoč pa ni bilo mogoče ničesar storiti. Res moramo razmišljati, kako bomo najbolje uporabili ta razpoložljiva sredstva za to, da bomo reševali življenje in da se bomo borili proti organiziranemu kriminalu. Preberite to poročilo, ki bo na voljo v oktobra, kmalo pa bomo objavili tudi monografijo, ki bo vsebovala predstavitev celotnega tega konteksta, pa tudi sodno prakso. Zdaj pa še Lena, Ko sem poslušala to razpravo, sem dobila občutek, kot da je tih potapljanje z migranti neka nova oblika terorizma. Kot da se bom zdaj odrekli vsem pravicam, vsem pravnim varovalom, zato da bomo preganjali to situacijo. Sodišča in tožilci so vedno bolj politizirani, pojavljajo se v medijih in tako kot je povedal Fabrice Leggeri, naj bi neodvisni sodniki, neodvisna sodišča poskrbela za ustrezno presojo o teh primerih, ampak glede na to, da vladavina prava nazaduje, ni ravno verjetno, da bodo te zadeve ustrezno obravnavane, naprimer na mačarskem ali pa tudi v nekaterih drugih državah članicah. To nas že vodi k večjim vprašanjem pravne države in tega, kam lahko umestimo ta pojav tihotapljenja z migranti. To je zelo visoko na politični agendi, vsak bi želel tukaj kaj prispevati s svojimi rešitvami, ne glede na to, ali so temeljne pravice in človekove pravice vključene v te rešitve, skladne s temi rešitvami. Upravljanja z mejami in nadzora meja ne moremo postavljati v protistav človekovim pravicam in to je jasno zapisano tudi v šengenskem kodeksu in v drugih zakonodajnih aktih, ki jih je sprejel tudi Evropski parlament. Veseli me, da Evropski parlament sodeluje tudi pri razpravah o predlogih komisije, kar zadeva operacije Frontexa, zdaj poteka operacija Temix preimenovana iz Pozejdona, no ta operacija ne vključuje pravice, da bi istovarjali ali pa izkrcali imigrante in begunce v Italiji. Mislim, da zdaj to pomeni še več pravne negotovosti. Nekatere civilne družbe se še najbolj soočajo z grožnjami zaradi ustrahovanja. Ni jasno, za kakšne dejavnosti gre, ali gre tukaj za reševanje na sredozemlju ali za razdeljevanje hrane na Gardenoru v Parizu. Na ta način se krši tudi pravice državljanov, ko gre za domnevo nedožnosti. Tihotapljanje z imigranti pogosto poslušamo, da je kriminalno, da gre v to toliko denarja, da imajo tihotapci toliko dobička od to vrstnega zločina. No, moramo pa se vprašati tudi, zakaj tako nasprotujete. tem zahtevam, ki bi to reševali. Če se tukaj ustvari toliko dobička, potem slej ko prej preiskovalci, policijski organi bodo našli tudi te sledi, to odkrili. Ampak to, da zdaj preganjate prostovoljce, ki dejansko skušajo pomagati ljudem na čisto praktičen način, kako najti avtobus naprej in tako dalje, to je popolnoma nesmiselno. To je to totalna izguba denarja. Na to pa še sodelovanje z tretjimi državami. Slišali smo določene anekdote. Nekoga so preiskovali zaradi tih otapljanja z migranti, ko so dejansko reševali ljudi. tudi v Italiji, tiste, ki so reševali ljudi na morju, obenem pa so policijski organi prejemali plačila za to, da so zadrževali migrante na libijskem teritoriju. To pa ni bilo nič problematično, čeprav Alamu in druge milice je UNDC že opredelil kot najhujše primere z družb na področju trgovine z ljudmi. Tukaj je očitno nekaj eh, narobe in to že presega trenutno politično razpravo. No, zdaj moram res zaključiti s to razpravo, moramo pomisliti tudi na tolmače. Seveda, vem, da ste lahko reskovalci zelo strastni pri svojem delu in dobro ste to tudi povzeli. kljub temu, da se pojavlja ta situacija na sredozemlju, zdaj ne moramo upustiti tukaj načel vladavine prava. To ni to vrstna situacija. To je popolnoma res. Po vsem tem, kar se je zgodilo od leta 2016 do zdaj, opuščamo čisto vsa pravna varovala, na ta način zdaj obravnavamo begunce in priseljence in to je zdaj res že politična situacija. Moramo biti iskreni glede tega, kaj se dogaja. Uh, mi kot institucije moramo prevzeti svojo odgovornost, odigrati svojo ulogo tudi na Evropskem parlamentu in v tem odboru. Tega pa ne bomo mogli storiti, če se ne bomo pogovarjali z vsemi vami. In ravno zato smo želeli poskrbeti, zato, da bomo imeli razpravo o tej direktivi. Da bomo napisali resolucijo. Really